Per favore prendiamo posizione. Uh, spoštovani kolege in kolegice, prosim, posedimo se. Benvenuti a tutti, cari membri del... Dobrodošli vsi eh, kolegice in kolegi, člani nacionalnih parlamentov. V veliko veselje mi je, da vas eh, pozdravim na drugem eh, parlament, medparlamentarnem eh, posvetu o reformi SKP-ja. V 50 letih prvič, odkar imamo SKP, parlamentarci igrajo pomembno ulogo pri oblikovanju podočnosti te politike. Evropski parlament je sedaj eh, so zakonodajalec na področju kmetijstva in je popolnoma na isti ravni kot svet. Lizbonska pogodba je dala več odgovornosti tudi nacionalnim parlamentom. In to je sedaj naš eh, drugi posvet o reformi SKP-ja, ki smo ga organizirali v preteklem letu. To je izredna priložnost, da si izmenjamo zamisli in eh, izkušnje za bolj moderno kmetijstvo, tako da bo uh, tudi SKP bolj demokratična. In ravno v tem okviru se želim zahvaliti članom nacionalnih parlamentov za njihove številne prispevke, ki ste jih eh, poslali našemu odboru Agri. Naj samo povem, da smo za današnji posvet dobili pisna mnenja in prispevke iz skoraj vseh zakonodajnih teles v Evropski uniji. In razen tega med svojimi dokumenti boste našli brošuro CP Reform State of Play National Parliaments v angliščini, Drage kolegice in kolegi, skupna kmetijska politika se danes sooča z nevrjetnimi izzivi, ki vplivajo na življenje vseh nas. Um, varnost uh, hrane in eh, dobave je spet. Uh, aktualna tema. Zaradi nestanovitnosti cen, zaradi sprememb ra, podnebnih eh, pogojev in povečanja prebivalstva moramo eh, poskrbeti, da bomo proizvedli dovolj. Po drugi strani pa obstajajo pritiski na naše eh, naravne resurse in te so višji kot kadarkoli prej. To pomeni, da potrebujemo bolj zeleno in bolj trajnostno skupno kmetijsko politiko. Ne smemo pozabiti. Eh, da moramo proizvajati eh, kvalitetne in zdrave izdelke, podpirati razvoj podoželja ter seveda enakomeren razvoj po vsej Evropski uniji. In ne nazadnje, kmet upoštevalci v Evropski uniji morajo imeti enostavne in eh, ne zbirakotizirana pravila, zato da povečajo konkurenčnost eh, v eh, primerjavi z drugimi velikimi izvozniki na svetu. Potrebujemo bolj enostavno, bolj fleksibilno skupno kmetijsko politiko, ki bo upoštevala izzive, ki so pred nami. Dragi kolegice in kolegi, upam, da bo danes današnja razprava koristna, da najdemo korak naprej ter odgovore za skupno vprašanja, za nove velike izzive. Kot že veste, je Evropski parlament začel delati na tej reformi že nekaj let nazaj. Julija 2010 je bilo sprejeto prvo poročilo o podočnosti eh, SKP-ja po letu 2013. Postavljene so bile prioritete, ki jih je zastavil del uh, eh, RAF um, parlamentu in to je bilo v poročilo uh, Georgea Lyona. Potem je bilo sprijeto drugo sporočilo kot formalni odziv na sporočilo komisije iz novembra 2010 o SKP-ju. Poročilo, ki ga je podpisal Albert S., ki je med nami in ga pozdravljam. Potem je komisija. Um, objavila zakonodajne predloge in sicer o reformi oktobra 2011. Imenovali smo za vsak dosje v parlamentu svojega poročevalca. Pripravljene so bile javne predstavitve v Evropskem parlamentu, da se razpravlja o predlogu, zak, eh, zakonodajnem predlogu, vključno z. Uh, komisarjem, 27 eh, ministri držav članic, eh, nevladnimi organizacijami, zainteresiranimi stranmi, konferenca z eh, predstavniki akademskega sveta in cela vrsta delavnic o posameznih vidikih reformih. In ne nazadnje so na koncu smo se srečali tudi mi, eh, člani odbora Agre in vi iz nacionalnih parlamentov. Glede eh, štirih glavnih predlogov eh, smo slišali osnutke poročil na samem zasedanju Agri. Luis Manuel Capola Setos glede neposrednih plačil in um, razvoja podeželja. Na moji levi ga pozdravljam Mišel Daten, skupna organi, eh, sud in Giovanni Lavija, financiranje, nadzor in poenostavitev SKP. -a. Tudi ta gospod je na moji desni. Eh, vse ta poročila so vam eh, na voljo kot ste eh, že videli, gre za pomembna poročila, obsežna poročila, ki predlagajo na stotinje amandmajev, izboljšav eh, in eh, sprememb zakonodajnega priloga komisije. Kot že veste, je na osnovi tega nastala velika razprava v okviru našega odbora in v državah članicah. Pričakujemo veliko predlogov sprememb za to, da eh, se dopolnijo obstoječe predloge ne samo ze strani odbora Agri, ampak tudi drugih odborov eh, parlamenta, vključno z okoljskim odborom, odborom za razvoj, za proračun, za nadzor proračuna. Torej, prepričani smo, da bomo razpravljali o vsem, kar je trenutno na mizni, še eh, predno sprejme parlament svoje dokončno stališče. Naj tukaj jasno povem. Niti parlament, niti eh, odbor Agri ne morejo sprejeti končnega stališča, dokler se ne eh, doseže dogovor o večletnem finančnem okviru, ki pravzaprav definira. Eh, proračun za SKP za obdobje 2014-2020. Prevzeli bomo svoje obveznosti in naredili bomo vse, kar lahko, da dosežemo kompromis pri najobčutljivejših temah in glasujemo najpoznaje. Um, v jeseni, ampak ne bomo dokončno glasovali, dokler ne bomo imeli dokončnega sproračuna. Glede na to, kjer smo sedaj eh, pri reformi SKP-ja in eh, glede na predlogi konkretnih praks, še zlasti glede na občutljive zadeve, vam predlagam, da se osredotočite na to, kar je bilo omenjeno v orientacijskem dokumentu, ki ste ga prijeli. In prosim, osredotočite se na distribucijo um, neposrednih uh, plačil, konvergencija med državami, članicami in regijami, uh, koristniki. Um, neposrednih plačil, majhni eh, kmetje, eh, potem eh, greening ali ozelenitev, praktično izvajanje, pogojevanje, eh, podnebno v. Podnebni ukrepi, eh, inštrumenti za upravljanje tveganj, inštrumenti za okrepitev proizvajalcev, možnosti pogajanja kmetistov, kmetovalcev in seveda inštrumenti za pogajanje ponudbo, naprimer kvote na področju sladkorja, mleka in podobno. Naj na koncu še izrazim svoje upanje, da bo naše srečanje plodno in da bomo prišli do nekih praktičnih um, rešitev za naše kmetovalce in da bo to koristno za vse kmetovalce v Sloveniji. Evropske unije, pa tudi za vse prebivalce Evropske unije. Kot veste, poenostavitev je tukaj ključnega pomena in da dosežemo ta cilj, nas eh, predvsem eh, zanimajo, eh, kakšne dobre prakse se uporabljajo v državah članicah. Naj na koncu, naj še čisto povem nekaj o samem postopku. Vsi predstavniki eh, nacionalnih parlamentov bodo pred sabo dobili eh, listek za eh, prijavljanje k besedi. Lepo prosim, izpolnite ta listek in ga dajte čim prej dvoranskemu osebju. Razen tega je med nami 47 eh, predstavnikov 29 eh, parlamentov iz 22 držav članic. Eh, mogoče ne bomo mogli odgovoriti na vsa individualna vprašanja, ampak naredili bomo vse, kar lahko, tako da se vsaj lahko oglasite v razpravi. Razdelili bomo eh, prispevke med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Sprva eh, dva predstavnika iz nacionalnega parlamenta, potem pa eden iz Evropskega parlamenta. Če pa časa ne bo dovolj, potem bomo seveda dali prednost našim gostom. Da bi pa to dosegli, vas uljudno prosim, da se omejite v času govora časovno na približno dve minuti, glede seveda na eh, število prispevkov. Bolj natančno pa vam bom seveda dajal navodila med samim posvetom. Naj vam se sedaj še enkrat vsem lepo zahvalim in kot prvo bi dal uh, pre, besedo uh, predsedniku uh, odbora za uh, živila, uh, kmetijstvo in uh, ribolov iz Danskega parlamenta. Najlepše hvala, da ste prišli in dajem vam besedo, da začnemo z današnjim posvetom. Izvolite.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 predsedujoči. Eh, naj vam nakratko povem, odkot sem. Nisem vla, član danske eh, vlade, sem eh, član danske ljudske stranke, ki je trenutno dan, na danskem v opoziciji. Imam pa kar nekaj stvari, ki jih želim izpostaviti pri prihodnosti skupne kmetijske politike. In tukaj se pravzaprav strinjamo z danskim predsedstvom oziroma vlado. Dosegli smo konsens določenih stvari. Karibom torej danes v tem smislu izpostavil. En glavnih izzivov, s katerimi se danes eh, soočamo, je povečano povpraševanje. Eh, po kmetijskih izdelkih, to je predsedujoči že omenil, eh, moramo pospešiti proizvodnjo, da izpolnimo popraševanje. Razen tega moramo razširiti eh, delovanje eh, čez meje Evropske unije, tako da lahko zagotovimo preživetje naših metovalcev v prihodnosti. Upoštevati moramo okoljske vidike pri vsem tem početju in to so eni glavnih izzivov pred nami. Mogoče se nekatere nekaterim zdijo eh, med sabo kontradiktorni, ampak ne bi rekel, da je temu tako. Uporabiti moramo to, kar imamo na voljo in se na izzive odzvati pozitivno. Imamo veliko izzivo po eni strani, pa tudi veliko priho, pri, možnosti po drugi. Kmetovalcem moramo omogočiti, kjerkoli je to mogoče, eh, dostop do pomoči, da okrepijo orodja za eh, zaščito okolja in trajnost za prihodnost. Eh, Ker pa tudi seveda investicije in raziskave in razvoj je treba okrepiti zato da dosežemo večjo učinkovitost kmetovalca, kmetovanja in tudi seveda eh, boljšo zaščito okolja. Eh, okrepiti moramo na trajnostni način naše, našo konkurenčnost na področju kmetijstva, eh, na področju razvoja podeželja pa naprimer moramo zagotoviti dovolj podpore naši eh, kmetovalci morajo imeti dovoljšno podporo za preživetje v prihodnosti. To pa bo od nas zahtevalo okrepljeno sodelovanje na področju novih tehnologij in seveda tudi v vseh eh, živilskih in predelovalnih sektorjih. To so bili eh, predlogi, ki smo jih videli na področju sprememb za um, razvoj podeželja. Eh, obstajajo pa tudi predlogi, ki eh, omenjajo sedem odstotno praho um, zemlje za uh, boj proti podnebnim spremembam. In seveda uh, treba je uh, tudi zelene površine na ta način zaščititi. Dansko predsedstvo ravno tako predlaga, Eh, številne ozelenitvene eh, rešitve, ki se lahko zelo naširoko uporabljajo eh, v kmetovanju v Evropski uniji. Veliko izzivo je na področju ozelenitve in zato je to treba podpreti v okviru drugega stebra. To pomeni, da bodo morala podjetja dobiti certifikate na nacionalni ravni, tako da postanejo upravičeni do ter sredstev za eh, zelenjevanje. To je med predlogi danskega predsedstva. In seveda tudi eh, državam članicam eh, to omogoča, da s njihovim samim kmetovalcem prepustijo način doseganja z ozelenitvenih ukrepom, seveda z tem sedemodstotno praho. Predlog komisije je bil 7 odstotkov, svet je na začetku predlagal 3,5 odstotka, poti predlog pa eh, seveda pomeni tudi izpolnjevanje določenih kriterijev in države članice morajo se same odločiti, na eh, katera eh, območja so primerna za ta zeleni pas ali ozelenjevanje, kajti gre za razlike med posameznimi državami in načini kmetovanja. In to bo v korist celotnega kmetijskega sektorja. Ko pa gre za aktivne kmetovalce in scheme, Eh, pripravljene ravno za nje. Aktivna kmetijstva oziroma kmetijska gospodarstva bi morala biti upravičena do podpore in trenutni eh, upravičenci eh, bodo izključeni, če ne bodo izpolnjevali kriterijev za aktivno kmetovanje. To seveda pomeni, da eh, ne smemo evropskih sredstev uporabljati za gradnjo golf igrišč in drugih nekmetijskih, druge nekmetijske namene. Eh, komisija eh, meni, da z ozelenjevanjem se lahko zmanjša prihodek kmetovalcev za tri odstotke. In to je definitivno še eden od izzivov, ki ga moramo uh, rešiti, še zlasti na težave, z katerimi se sooča kmetijski sektor v teh časih ko gre za intervencije in izredno nizke cene, Evropska unija lahko izkoristi eh, prilož, možnost eh, nabiranja zalog, skladiščenja, nakupa kmetijskih eh, izdelkov in njihovega skladiščenja. To pa sigurno ni najboljša rešitev to ne pomeni, da je to eh, najboljši način, eh, da se eh, izognemo nestanovitnosti cen kmetijskih izdelkov v prihodnosti. Moramo se prilagoditi po vpraševanju, še zrasti, ko gre za visoko kakovostne projekte in seveda investicije so tukaj potrebne. Kmetijski sektor, saj na Danskem, je trenutno še zelo liberalen sektor in tak bi po mojem mnenju stanju mora ostati tudi v prihodnje. Mislim, da moramo še naprej eh, evropskim kmetovalcem omogočiti pozitiven razvoj. Evropsko kmetijstvo lahko eh, poveča proizvodnjo, Eh, še pa istočasno tudi eh, upošteva zaščito eh, okolja. V Kopenhavnu smo imeli medparlamentarni sestanek skupin in rečeno je bilo, če lahko vse Kitajce prepričamo, da spijo en kozarec mleka na dan, bo to izreden potencial za evropsko kmetijstvo tukaj v bistvu mislim na izzive, ki so pred nami. Pri tem pa seveda moramo upoštevati eh, potrebo po večji inovativnosti in več eh, v obsegu raziskav, če želimo povečati eh, proizvodnjo na eni strani, po drugi strani pa ohraniti okolje. Torej govorimo o, o okoljevarstvu in ekologiji. In še neka zadnja zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna, je to, da omogočimo boljši naše investicije v nove tehnologije, tako da se upoštevajo okoljevarstveni vidiki med tem, ko se povečuje kmetijska proizvodnja. Vse to se povezuje z večjim ozelenjevanjem, eh, direktnimi oziroma neposrednimi plačili oziroma sistemi izplačil v državami članicami. Eh, kar veliko med eh, vami vidim eh, dobro znanih eh, obrazov. Pripričan sem, da bo to pozitivna razprava danes popovdne in upam, da bomo imeli tudi eh, plodno izmenjavo mnen. Tako da bomo seveda upoštevali zastavljene cilje. Najlepše hvala, gospod eh, Kristensen. Eh, Hvala za prispevek in predno dam besedo našim eh, tretjem eh, poročevalcem sprva. Eh, Santos, potem Danta in potem Lavija. Naj tudi še pozdravim um, naše uh, kolege oziroma štiri študente, ki so prišli iz uh, Španije. Najlepše hvala. Sedaj pa dajem besedo, ker gospodu Luizu, da predstavi svojo poročilo. Muito obrigado, presidente. Eu queria começar por saudar todos. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad pozdravil vse svoje kolege tukaj danes. Veliko veselje nam je, da eh, gostimo toliko obiskovalcev v Evropskem parlamentu. Upam, da bo razprava danes koristna za vse. Upam, da bomo dosegli neko soglasje v kar največji meri ko gre za kmetijsko politiko v prihodnosti. Sam sem pripravil dve poročili, kot verjetno veste. Ti dve poročili pa ne odražata samo mojega osebnega mnenja. Šest ali sedem mesecev eh, sem delal na tem, pogovarjal sem se skoraj z vsemi vladami v Evropski uniji, z vsemi regionalnimi vladami in kmetijskimi združenji iz vseh 27 držav članic, da ne omenjam nevladnih organizacij in okoljskih organizacij. Skupaj sem želel združiti eh, vsa ta mnenja in pripraviti neko kompromisno mnenje. Kompromisi uh, pogosto niso zadovoljivi za nikogar, vendar pa tukaj v okviru evropske demokracije uh, je to najboljša rešitev, ki jo ponujamo. Predstavil bom predloge, ki sem jih eh, podal, tako da bomo lahko konkurenčni in trajnostni v kmetijstvu in da bomo tudi ohranili neko gospodarsko, okoljsko in družbeno vitalnost v naših regijah. V svojem predlogu sem želel biti kar se da pravičen. Želel sem biti pravičnejši od komisije, predvsem, ko gre za porazdelitev med državami članicami. Tukaj obstaja nekaj velikih razlik, kar se tiče podpore na hektar po državah članicah. Razlike včasih obsegajo celih 100 odstotkov. Države so včasih 60 odstotkov nad povprečjem ali pa 50 odstotkov pod povprečjem. In to, kar sem želel doseči s predlogom, je, da se najdejo nadomestila za države, ki so v najslabšem položaju in sicer iz prvega stebra. Predvsem so to balske države. Eh, v nekaterih primerjih so se podvajala oziroma so te države prejemale podvojena plačila pa so še vedno 35 odstotkov pod evropskim povprečjem in to je nepošteno. Zato sem si prizadeval za več poštenosti in tudi več realizma eh, znotraj vsake države članice. Evropska komisija je zelo počasna pri svojih predlogih, eh, ko gre za bolj pošteno porazdelitev po državah članicah. Po drugi strani pa je komisija zelo hitra pri Eh, po razdeljevanju pomoči znotraj držav članic. Tako da sem tukaj želel spodbuditi eh, to konvergenco med državami članicami, znotraj držav članic in po regijah, pa sem se želel izogniti situaciji, ko bi prišlo do nekih eh, abruptnih sprememb, ki bi lahko ogrozile situacijo za posamezna kmetijska podjetja v državah članicah. S svojim predlogom sem skušal doseči tudi naslednje. E, ogledal sem si prvi stebr in e, želel, da bi to postalo predvsem e, stvar ozelenitve. Kmete je treba spodbujati pri prizadevanjih za ozelenitev in ta prizadevanja jim je treba poplačati. Kmetje bodo s tem podali nek prispevek za državljane Evropske unije in Eh, moramo zato poskrbeti tudi za ustrezno nadomestilo za njih. Torej, ti prispevki morajo podati neko bolj zeleno Evropsko unijo. Eh, veliko smo govorili o potrebi po eh, poenostavitvah. Ko pa gre za konkretne ukrepe za poenostavitev postopkov, pa večkrat uh, nimamo pri roki nobene uh, primerne rešitve. Uh, Sam sem želel tukaj podati nekaj konkretnih predlogov, ki bodo sistem dejansko poenostavili oziroma poenostavile. Ko gre za aktivno kmetovanje, tukaj sem želel uvesti večjo fleksibilnost, tako da lahko posredujejo države članice in se odločijo o tem, kako bo denar porabljen. Treba pa je ohraniti eh, potrebo potem, da so kmetje aktivni, da sploh lahko dobijo sredstva pri ozelenitvi. Eh, sem ohranil prag eh, iz predloga komisije, ampak eh, sem podal tudi nove koncepte, naprimer agroživilski sektor oziroma področje mora biti tudi povezano z ozelenitvijo, tega prej ni bilo. Potem sem želel ustvariti nek enakovreden sistem in kaj to pomeni. Eh, to pomeni, da na osnovi Evropske uredbe, da bi kmetje lahko eh, certificirali svoje eh, kmetije z okoljskimi certifikati. Evropski um, potrošniki bi radi imeli nek seznam vseh ukrepov, kateri okoljski in ozelenitveni ukrepi so bili izvedeni ampak določeni ukrepi so bili kontroverzni in če bi jih bilo več, 10 ali 15, bi bilo to še bolj sporno. E, torej, e, tukaj želim, da bi države članice našle najboljši način za se, kako ekološko certificirati kmetije. E, da neka kmetija dobi oznako um, ekološka kmetija, na primer. Ogledal sem si tudi področja ekološkega interesa in pa diverzifikacije proizvodov. Re, rekli smo, da bo to se izvajalo samo pri 20 in več hektarjih, kajti 80 odstotkov evropske površine, kmetijske površine, bo pokrite s temi ukrepi. Eh, tudi če izključimo kmetije, ki so manjše od 20 hektarov. Če bi dodali kmetije, ki so manjše od 20 hektarjev, pa bi imeli uh, veliko več birokracije, veliko več upravnega bremena. Uh, moramo si ogledati to stališča kmetov, ki bi morali um, dobiti ogromno dokumentacije, ki bi imeli veliko upravno breme. Uh, Želeli smo kmetom dati tudi možnost, da odstranijo območja ekološkega interesa iz ukrepov, ki jih je eh, komisija naložila kmetijam na splošno. Torej, kmet je lahko ta območja, ki so visoko produktivna, tudi izključijo iz. Eh, tega. Ogledali smo si tudi situacijo kmetov, ki želijo svoje kmetije povezati v neko zadrugo in pripravili smo predloge v zvezi s tem. Želeli smo, da bi plačila postala bolj uh, poštena in da bi se uporabljala na bolj enakopraven način po državah članicah. Ne želimo, da so ta plačila zelo različna uh, po posameznih državah. to je bil eh, prvotno mm, prostovoljen sistem modulacije in to se je uporabljalo samo v državah, kjer eh, so imeli probleme, zdaj pa bo sistem postal obvezen. Predlagam tudi več prožnosti eh, v sistemu dveh stebrov, tako da države članice, ki eh, dobijo manj sredstev v drugem stebru, lahko eh, uh, jih dobijo več v prvem stebru. Nimam več veliko časa, mislim, da samo še eno minuto, tako da se bom uh, premaknil na naslednje, na svoje drugo poročilo. Lahko prosim še za eh, dve minuti časa. Skušam stvari čim bolj pospešiti. Potem pa uredba o podeželju in razvoju podeželja. Tukaj sem predlagal naslednje. 30 odstotkov proračuna mora biti dodeljenega za uh, eh, okoljsko-kmetijske ukrepe. In tukaj mislim, da če v prvem stebru za to namenimo manj kot 30 odstotkov, potem to kompenziramo v drugem stebru. Zauzemam se tudi za več podpore za mlade kmetovalce. Uh, v obeh stebrih za več mehanizmov, da bodo mladi lažje dostopali do orne zemlje. Ta dostop je ključnega pomena za mlade kmetovalce, če eh, želijo nadomestiti generacijo, ki zapušča kmetije, ki odhaja z kmetij. Eh, kmetom želimo pomagati, eh, prav tako starejšim kmetom, ki so starejši od 60 let, da bodo kmetije predajali naprej mlajšim kmetovalcem, dobili bodo določene bonitete, da bodo to kmetijo predali mlajšim generacijam. Nekaj predlogov imamo tudi v zvezi eh, s eh, spornim omejevanjem občutljivih območij. Eh, komisija je predlagala neko, neke biofizikalne kriterije. In tukaj pravimo, da je treba te kriterije uh, spoštovati, vendar pa morajo države članice imeti pri tem določeno prožnost, da bodo kriterije izvajale, mm, kot jim najbolj ustreza. Države članice niso mogle pravočasno zagotavljati informacij, da bi mi lahko uh, razumeli posledice, ki jih bo prinesel predlog komisije. Uh, skušali smo tudi zapolniti vrzel, ki je obstajala komisija za drugi stebr ni podala eh, neke dodelitve sredstev eh, iz proračuna. Poleg tega moramo ohraniti stopno iz skladov, ki velja eh, zdaj države, ki imajo najslabši položaj v drugem stebru in najboljšega v prvem. Tukaj bi vsak mehanizem, naprimer pri baljskih državah, vsak mehanizem, ki bi uh, si prizadeval za odstranitev drugega stebra, uh, pravzaprav bi poslabšal situacijo. Nikakor ne bi pomagal tistim državam, kjer je prvi stebr bolj pomemben kot naprimer v Franciji, Nemčiji. Mislim, da je 30 odstotkov tukaj primerna dodelitev. Ne želimo, da bi države članice bile pod prehudim bremenom. Potem imam tudi nekaj predlogov glede gozdarstva in pa vlaganja v eh, kmetijsko-okoljske ukrepe. O tem bomo še govorili tekom razprave. Nekaj eh, imam tudi predlogov glede namakanja. To so torej ključni predlogi, ki sem jih podal v poročilu. V poročilu lahko preberete. Vsem se zahvaljujem za eh, prispevke, za podane alternative. Vesel bom tudi predlogov, ki jih boste podali danes. Zanimajo me vaši komentarji. Želimo si torej več poštenosti in poenostavitev. Želimo si bolj zeleno, bolj uravnoteženo in pravičnejšo SKP. Hvala. Hvala, Luis. Hvala tudi za tvojo sintezo. Eh, Kaj ti vemo, da so ukrepi na eh, področju podnebja razvoja podeželja mogoče še najobčutljivejši v celi tej reformi. Naj eh, predstavim tudi predstavniki iz moje države, to je eh, predsednik eh, senatskega odbora, gospod Karpa, in eh, tudi poslanskega doma. Hvala, da ste prišli. Sedaj pa nadaljujemo. Zdajem besedo Mišelu Dantenu, ki ga tudi pozivam, da naj bo čim krajši. Upoštevaje seveda vseh tisto 400 predlogov sprememb, ki jih predlaga v svojem poročilu. À mon tour, je voudrais. Euh... Voilà. Tudi sam bi rad pozdravil uh, vse prisotne. Moram se upravičiti v imenu francoskih kolegov, ki uh, so še na vlaku zaradi nesreče na liniji med Parizom in Bruslem. Um, preureditev sud. Potem uh, eh, sem pripravil poročilo, kmetovanje je gospodarska dejavnost, svet se je v zadnjih letih uh, temeljito spremenil. E to je vplivalo tudi na uh, našo uh, proizvodno uh, zaradi nestanovitnosti cen in pa stroškov, s katerimi se soočajo kmetovalci in podjetja. In iz tega se moramo kaj naučiti. Več reform je že bilo izvedenih v zadnjih 20 letih. V tem obdobju so se oblasti oddaljevale od eh, regulacije trgov, svet eh, se je spremenjal vse hitreje in zato predlagamo na podlagi priporočila komisije, da si ogledamo orodja za upravljanje krize, ki jih imamo na voljo. To je varnostna mreža tako da bodo proizvajalci eh, lahko se bolje organizirali. Lahko bodo sprejeli svojo odgovornost za organizacijo trgov in pa sektorjev skupaj z drugimi akteri, ki eh, so tudi prisotni v prehrambeni verigi. Da bomo to lahko dosegli, pa ni dovolj, da ukrepimo organizacijo. Treba je tudi podpreti uh, te organizacije, podpreti ukrepe. In tukaj treba upoštevati spremembe, ki so se zgodile na tem področju. Kmetijstvo je včasih imelo regulirane cene na trgu, eh, včasih smo morali proizvajalce ustaviti, da ne bi podali preveč pobud, ki eh, bi nasprotovali gibanju cen. Tako je bilo včasih in zdaj je nujno, da si ogledamo pravila, ki delujejo na področju konkurenčnosti v kontekstu kmetijstva in to iz dveh razlogov. V različnih državah imamo različna konkurenčna pravila. To vpliva na način eh, delovanja v teh državah, ki je tudi zelo različen in to vpliva potem tudi na delovanje notranjega trga. Drugi razlog pa je, da če imamo nek trg in pa organizacije proizvajalcev, ki postajajo pravilo in ne izjema, v taki situaciji je za nas pomembno, da eh, zagotovimo podporo za vse pobude, ki jih sprejemajo akteri na trgu tukaj moramo doseči določene dogovore med proizvajalci in pa sektorjem, tako da bo trg lahko primerno deloval. To delo pa je zelo težavno. V pogodbi iz Rima in pa v členu 42 Lizbonske pogodbe piše, da piše nekaj v zvezi s konkurenčnostjo na področju kmetijstva. In mislim, da bi to svojo pristojnost za urejanje eh, morali tukaj v celoti izpolniti. Hvala. Hvala lepa, Mišel, in sedaj nadaljujemo z Giovannijem Lavijo. Hvala, gospod eh, predsednik. V svojem poročilu sem se vsekakor uh, ku, sem vsekako skušal se eh, zauzemati za poenostavitev vseh sprememb. In zaradi tega sem seveda pri eh, vidikih eh, upravljanja in nadzora SKP-ja eh, želel doseči, da bo tukaj glavna eh, rdeča nit ravno poenostavitev. Zato sem poskušal se osredotočiti na nekatere vidike. Sprva gre za eh, vidik eh, pristojnosti. Namreč zelo pogosto zahtevamo čim več poročil od podjetij, čeprav se ni nič spremenilo v njihovi strukturi ima, če imamo večletna uh, poročila, uh, z, ki se potem potrjajo na letni ravni, pomeni, da uh, to prinaša seboj vedno več. Uh, papirnega dela. To pa seveda se povezuje z zmanjševanjem obsega nadzora in njihovo poenostavitvijo, tako da eh, se denar eh, davkoplačevalcev lahko uporabi čim bolj korisno. Zato eh, sem predlagal spremembe pri nadzornih telesih, da se v smislu eh, interne in eksterne certifikacije, ki naj bo bolj enostavna za to, da bi se eh, zmanjšalo eh, pregledovanje katerih Eh, breme nosi ravno eh, kmetovalec. Eh, želel bi si pa tudi sorazmernih sankcij. V preteklosti smo bili priča, da v primeru zelo majhnih napak pri kmetovalci so bile uporabljene realno nesorazmerne sankcije. So, sankcije. Tako naprimer je prišlo do neke majhne napake, eh, vendar pa so bile kaznovane eh, ne le z izgubo premije, ampak celo z večletnimi eh, sankcijami. In zaradi tega je vzpostav, treba vzpostaviti sistem zgodnjega opozarjanja. Namreč vsi eh, sedaj govorimo o eh, nogometu, ampak eh, lahko bi rekel, da gre za neke vrste rumeni karton, s katerim bi, bi kmetovalce eh, opozorili, da ne nadaljujejo v neko smer, ki ni ustrezna. Z tem sistemem opozarjanja bi lahko prav gotovo zmanjšali eh, končni obseg sankcij za kmetovalce, pa tudi zaščitili tisti, ki nezavedno izvajajo napake pri politikah. Potem je pa tukaj še tema z ozelenitve, greening, nekaj, o čemer v tem parlamentu na dolgo in široko razpravljamo. Po dolgem posvetu z kolegam, kolegami eh, znotraj eh, samega odbora Agri sem prišel do zaključka, da v prvi fazi izvajanja, zlasti v prvi fazi, ta nov instrument eh, eh, SKP-ja, če se ne bo to ustrezno izvajalo, bo prišlo do nekih sankcij, ki bodo šli dlje od eh, samih plačil. In eh, v primeru neizvajanja ukrepov zelenitve sem predlagal, da se eh, tudi omeji odstotek namenjen za greening. Tako kot je Luis Capola Santo zapisal v svojem poročilu, razširili smo eh, skupaj v obeh eh, poročilih eh, kategorije kmetovalcev, ki avtomatično sodijo v ukrepe ozelenitev. Komisija predlaga, da so med njimi biokmetovalci, ki so potem dobivali eh, pravice do plačila v okviru drugega stebra in avtomatično iz greeninga. Sam sem pa v svojem predlogu razširil to na vse eh, eh, kmetijsko podnebne ukrepe. In v mnogih državah, zlasti tistih, kjer imajo poseben eh, sistem eh, razvoja podeželja na regionalni ravni. Eh, predlagal sem še nekaj, kar je bilo seveda vključeno v prejšnje predloge in tukaj je, je šlo za opustitev eh, na nacionalni ravni. Namreč obstajajo vedno tisti, ki eh, so sposobni eh, izrabljati sredstva in to počnejo dobro. Obstajajo po drugi strani tudi tisti, ki so prepočasni in zaradi tega izgubljajo vire. Zaradi tega smo predlagali nek način kompenzacije na nacionalni ravni, tako da lahko v okviru nekega državnega preračina se lahko, proračuna se lahko um, podprejo oziroma kompenzirajo določene eh, manjše sposobnosti eh, črpanja. Seveda tukaj je eh, pomembno pogojevanje eh, in želel sem eh, črtati iz predloga komisije eh, Eh, uporabo, zahtevano uporabo direktive o vodah in pesticidih. To je področje, ki ga je treba poglobiti v okviru eh, soodločanja in se ga ne sme enostavno umeščati eh, kar počes v reformo SKP-ja. In seveda imamo tudi uh, uredbo o uh, pod, razvoju podeželja, o, ki vključuje uh, lokalno uh, inovativno sodelovanje. Uh, po mojem mnenju gre za. Uh, preveč eh, zahtevno zadevo, ko gre za eh, zneske in postopke. Upoštevaje seveda ta eh, nov sistem financiranja, ki sedaj velja. Torej, razmišljal sem o tem, kaj se vloži in kaj je končni iztržek. V odboru Agri sem to vedno izpostavljal, kajti če želimo doseči nek sporazum, eh, potem eh, je prav gotovo eh, treba ta predlog komisije zavrniti. Najlepše hvala. Sedaj začenjamo razpravo, kot rečeno, s prva dva predstavnika nacionalnih parlamentov, potem pa predstavnik našega odbora Agri. Tako bomo nadaljevali, kolikor nam bo čas dopuščal, poznaje pa bom dal prednost našim gostom. Naj vas eh, še enkrat spomnim na časovno omejitev, tako da lahko pridete vsi na vrsto. Na eh, dam besedo predsedniku odbora za kmetijstvo eh, Janakis Gabriel iz. Eh, parlamenta Cipra. Izvolite. Janakis Gabriel, prego, preme... Janakis Gabriel, prosim, prižgite mikrofon. Gre, proedre, gabitisti na Delfi, je bi trebse mu prina to bo... Najlepša hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcem in uh, vsem prizadevanjem, ki so jih vložili v pripravo poročil. Naš odbor na pozitiven način gleda na predloge, ki prihajajo strani Evropskega parlamenta, še posebej, ko gre za večjo prožnost in poenostavljanje. Veseli nas, ko vidimo, da se eh, lotevate urejanja stvari eh, od države do države posebej, da imate pristop po posameznih državah članicah. Poleg tega eh, se bojimo, da bi se zmanjšal proračun, še posebej za manjše države, ki jih je trenutna gospodarska kriza zelo prizadela, kot naprimer Cipr. Mislim, da bi morale države članice imeti večjo prožnost, ko gre za neposredna plačila. Pozdravljamo. Eh, tudi izbor različnih instrumentov in pa možnosti, ki bi jih države članice morali imeti na voljo. Države članice, še posebej majhne države članice, tudi igrajo pomembno vlogo v gospodarstvu in družbi na splošno. In to je, kot sem rekel, še posebej očitno v majhnih državah članicah, ki tudi podajo svoj prispevek in katerim se je eh, v tej gospodarski krizi zmanjšal nacionalni kmetijski proračun. Zato mislim, da je še nekaj manevrskega prostora za izboljšave, še posebej, ko gre za izvajanje načela proporcionalnosti. Imamo dva stebra in moramo zagotoviti, da bo sta delovala usklajeno. Upam, da bo komisija upoštevala tudi nihanje cen in to bo vsekakor prizadelo posamezne trge v času gospodarske krize. Upam, da bomo previdni eh, in pozorni tako do majhnih kot velikih držav članic. Hvala lepa. Sedaj pa predsednik odbora za kmetijstvo Ana McIntosh iz um, odbora skupnosti. Um, Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila za povabilo in čestitala uh, danskemu predsedstvu. Pozdravila bi rada ciprsko predsedstvo, ki prihaja in mu zaželila veliko sreče. Mislim, da imamo veliko skupnega, kar se tiče stališč Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Sama predstavljam nacionalni parlament in upam, da se bomo danes osredotočili, kot so povedali že poročevalci, na uh, to, da mora vsaka reforma voditi v enostavnejšo SKP z več fleksibilnosti za države članice. Ideja, ki jo predstavilo eh, dansko predsedstvo glede certificiranja, nas malo skrbi, kajti menimo, da bi to lahko privedlo do več birokracije. Prosim, če preberete naše zaključke iz poročila uh, eh, spodnega doma parlamenta Združenega kraljestva. Naš cilj je, da se priznajo, ampak da se prizna oziroma poleg tega omeji vloga komisije. Komisija bo podala neke eh, splošne cilje, vendar pa bodo eh, države članice same v sodelovanju s kmeti imele zadnjo besedo eh, in pa tudi več fleksibilnosti pri tem, kako bomo te cilje dosegli. Predvsem, ko gre za ozelenitev. Eno vprašanje je bilo postavljeno v Kopenhagnu, pa nisem imela eh, priložnosti, da odgovorim. Eh, usklajevanje med prvim in drugim stebrom eh, gre v škodo kmetovalcev v Združenem kraljestvu. Predvsem, ko gre za sofinanciranje drugega stebra, kakršne koli razprave bomo imeli danes in naslednjih mesecih, bodo zasenčene tudi s tem, da se v svetu še niso dogovorili o večletnem finančnem okviru. Upam, da bomo to uh, eh, malo presegli, poročila pa so vsekakor dobrodošla. Hvala. McIntosh. Najlepše hvala, gospa McIntosh. In sedaj je uh, predsedo kolegici Elizabeth Kostinger za dve minuti članici našega odbora. Hvala lepa, gospod predsednik. Na začetku želim povedati, kako odlično priložnost imamo danes, da spregovorimo z predstavniki iz nacionalnih parlamentov. Mislim, da je zelo pomembno, da spregovorimo tako Evropski parlament, kot tudi nacionalni parlamenti. Vsi moramo izkoristiti možnosti, ki nam jih ponuja Lisbonska pogodba. Mislim, da je zelo pomembno, da v okviru reforme skupne kmetijske politike delujemo usklajeno, še posebej, ker si želimo zagotoviti dobro prihodnost za evropsko kmetijstvo. Učinkovito moramo uporabiti sredstva, to je popolnoma jasno. Kar zadeva razvoj podeželja, želim povedati, da podpiram naše prizadevanja in poročevalec. Luis Campotela Capula Santos si zasluži naše pohvale, kajti v svojem poročilu o razvoju podeželja je zapisal določene zelo dobre elemente, kar zadeva ukrepe zelenitve. Mislim, da moramo tukaj upoštevati obstoječe kmetijske okoljske programe, to v številnih državah dobro deluje in ne sme priti do tega, da ko bomo govorili o ozelenitvi kmetijske politike, da so tiste države na slabšem, ki so zaenkrat dosegale zelo dobre rezultate. Mislim, da je zelo pomembno, da kmetijsko-okoljski programi, če so ustrezno oblikovani in potrjeni, da bi jih lahko uvrstili v zelenitev v prvem stebru. To bi sabo prineslo poenostavitve in tudi prejšnji govorniki so to že omenili. Na področju nadzora in uprave nas čaka še veliko dela, zato bi lahko z vidika kmetov in razvoja podeželja to bilo zelo dobro. Mislim, da bi morali oblikovati tako imenovane green shops, kajti sredstva potrebujemo tam, kjer so potrebna, to so na kmetijah in na podeželju. Predloge glede naložb v inovacije, še posebej kar zadeva obsežno kmetijstvo. Tukaj mislim, da bi morali storiti še več dela, tudi kmetijstvo v Visokogorju je področje, ki zahteva posebno pozornost. Mislim, da moramo zadeti pravi pristop tukaj, kar zadeva regionalne. Eh, regionalna okrožja, zadruge in tako naprej. Tudi tukaj nas čaka še nekaj dela. Največ dela pa bo zahtevalo finančno reševanje vprašanj. Mislim, da bi morali poskrbeti, da poskrbimo za rešitve tam, kjer je to treba in želim si, da bi nacionalni parlamenti prav tako vedeli, da si Evropski parlament prizadeva najti ustrezno rešitev in da bi skupaj našli takšno rešitev, kot jo kmetje zaslužijo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem uh, besedo uh, predsedniku uh, sen, odbora senata Paolo Santa. Hvala lepa. Z, hvala za uh, prijazen pozdrav na eh, začetku predsedovanja. Italijanski eh, senat je večkrat razpravljal o reformi SKP-ja. Pred kratkim je na odboru za eh, kmetijstvo sprejel rezolucijo, ki je bila enoglasno potrjena, torej nobenih razlik med političnimi skupinami znotraj senata ni bilo. Po našem mnenju je treba bolj jasno ločevati prvi in drugi um, sklad, uh, upoštevaje uh, zahtevo po poenostavitve eh, za aktivne kmetovalce, eh, seveda z čim večjim ločevanjem ter zmanjšanjem umešavanja politike. Tako imenovani eh, capping, postavljanje zgornjih meja pa lahko prinese sabo tudi negativne učinke za kmetovalce. Po našem mnenju je treba sredstva za kmetijstvo steljevati ne le na osnovi eh, površine, ampak tudi na osnovi drugih eh, eh, kriterijev, kot so na primer stroški življenja, dodano vrednost ter seveda kakovost in kvaliteta kmetovanja. Poštevati je treba eh, reformne predloge, eh, tako da se eh, ne zmanjšajo sredstva za nekatere države, med katerimi je tudi Italija, ko gre za neposredna plačila. Ko gre za neposredna plačila, pa moramo izpostaviti, da je najmanjši prag za vse države članice treba zvišati tako, da se uh, poveča uh, sistem uh, zahteve pri upravljanju. Uh, pri tem pa seveda ne smemo imeti za posledico uh, nesorazmerja uh, in uh, večjo. Uh, vmešavanje države, eh, ter seveda upoštevati je treba raznolikosti pri proizvodih eh, različnih, eh, sistemih proizvajanja različnih držav, pa tudi enotni sud. Eh, ne vem, kako je v drugih eh, državah, ampak v Italiji dejansko obstaja eh, pravi revolt kmetovalcem proti administraciji. Po našem mnenju moramo. Uh, SKP povezati z gospodarskimi politikami in uh, seveda uh, zahtevati večjo uh, raven lastnih sredstev. E, ni pa popolnoma jasno, kaj je definicija aktivnega kmetovalca. E, seveda, vedno več e, imamo nestanovitosti cen in skupna kmetijska politika v prihodnosti mora uh, uporabiti inštrumente za obvladovanje tvegan, pri tem pa se seveda zanašamo na uh, vaše sposobnosti. Seveda ne moremo uh, upoštevati plačilo na površino kot glavni parameter. parameter. Naj zaključim z veliko zahvalo vam, gospod predsednik, tudi vsem komisarjem, ki trdo delajo. Eh, seveda se zahvaljujem tudi eh, italijanskemu kolegu v Evropskem parlamentu, gospodu Lavi, pa tudi vam, gospod De Castro. Hvala lepa in sedaj eh, dajemo besedo predsedniku Bundesbank, gospodu Mišelu Goldmanu. Goldman. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi hvala, da ste nas povabili. Sem z veseljem, smo se oglasili pri vas. Izzivi v zvezi z SKP so nekaj, kar skrbi tudi nas in strinjamo se, da je treba doseči skupne cilje. Pri izvajanju reforme SKP smo v ospredju, kajti s tem smo začelali že vnaprej. Želimo, da bi bilo naše kmetijstvo pripravljeno na mednarodno kmetijstvo. Ja, mednarodno konkurenco. Zvezdna vlada in tudi kot predsednik odbora pozdravljam dejstvo, da si prizadevamo vsi doseči cilj na tem področju in upam, da bomo lahko še naprej kljubovali izzivom na področju okolja in zagotavljanja ustrezne prihodnosti. En odstotek BDP naj bi tukaj omenjali, s tem se strinjamo. Sredstva, iz prvega stebra morajo biti preporazdeljena, tako da bo porazdelitev bolj poštena. Želimo pa si tudi močnejši drugi stebr. Sprememba dodelitve eh, plačil je nekaj, s čimer se ne strinjamo. Postavljanje najvišjih meja je tudi nekaj, kar zavračamo. Trenutna SKP je že konkretna okoljska politika, kar dokazuje tudi situacija v naši državi. Prenosi med prvim in drugim stebrom so nekaj, kar zavračamo. Da bi odstotek sredstev iz prvega stebra namenjali na voljo v drugem stebru kot rezervo, to se mi zdi zanimiva zamisel spremembe konkurenčne politike so nekaj, kar se nam ne zdi potrebno. Tudi spremembe definicij mladih kmetov in aktivnih kmetov se nam ne zdijo potrebne. Če bi lahko zmanjšali upravno breme, bi vas seveda podprli. Rumeni karton v nadzornem sistemu je nekaj, kar lahko podpremo. Hvala.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 da bi bolje porazdelili sredstvo v Evropski uniji. Gre za vprašanje zaščite okolja in zelenitve, ampak gre tudi za to, da bi finančna sredstva, ki naj bi tekla v kmetijstvo, dejansko prišla tja, kjer bi lahko koristila kmetom. Tukaj lahko upozorim na predloge komisije v zvezi s programom za majhne kmetije predlog naj bi bil 5 hektarjev. Tukaj lahko rečem, da je polovica kmetij na polskem takšnih, da ne bi izpolnjevala pogojev za to. Ko govorimo o birokraciji, si vsi želimo poenostavitev. Ampak v moji državi je tako, da polovica malih kmetij sploh ni aktivna na področju kmetijstva. V tem sistemu je pa tako, da tisti, ki ne obdelujejo zemlje, ki torej niso kmetje, dobijo več podpore kot dejanski kmetje. Gre torej za definicijo aktivnega kmeta in bojim se, da tukaj zadev ne bomo poenostavili, poenostavili ampak da gremo v nasprotno smer in tega ne podpiram. Sedaj pa še drugo vprašanje, da bi prilagodili plačila. To je daleč od pričakovanj. Že 20 let govorimo o tem, da moramo prilagoditi plačila. Vsi smo pa v istih okoliščinah, kar zadeva konkurenco. Predloge glede zelenitve, ta ovojnica za zelenitev za celotno Evropsko unijo bi morala veljati za celotno Evropsko unijo, ne pa za nacionalne države. Za enake naloge bi morali zagotoviti enaka plačila, enako podporo. To bi bilo bolj pošteno kot trenutni predlog Evropske komisije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj dobi besedo gospod Gilan, potem pa Žužikovski. Sorry, Chairman. We welcome the opportunity. Hvala. Veseli nas, da smo dobili priložnost, da se sestanemo z poslanci Evropskega parlamenta. Eh, poročevalci so podali kar nekaj praktičnih predlogov glede eh, glavnih tem in skrbi vseh držav članic. Eh, ali bodo države oziroma ali bodo razlike v državah še obstajale, o tem je govoril gospod Carlos Santos, Kapula Santos. Uh, vaši dve poročili sta zelo aktualni tudi za irske kmetovalce in vidimo, da uh, ste si prizadevali za to, da bi se proizvodna na evropski ravni eh, povečala na trajnosten način, uh, kako se denar uh, deli in kako se upravlja proračun. To je zelo pomembno. Podpiramo večino tega, kar uh, ste predlagali kar so predlagali vsi poročevalci. Eh, to nam kaže neko bolj praktično pot naprej in vprašanje, ki ga še imam, je, ali bo to podprl parlament. Eh, vem, da je treba predloge spremem podati do 9. julija, vendar pa ne vem, ali se bomo zelo v kratkem uspeli dogovoriti o večletnem finančnem okviru. E, zanima me, e, kako parlament dela na tem, da bi, bili poročili prej, e, da bi bila ta poročila čimprej dokončana in kakšne podatke dobivate o večletnem finančnem okviru. Odbori v naših nacionalnih parlamentih bi vsekako radi neke povratne informacije glede eh, vašega stališča tukaj v parlamentu. Hvala. Gospod Hrušikovski. Hvala lepa. Govorim v imenu senata Polske. Povedati želim par stvari. Najprej se želim zahvaliti za to, da smo se lahko udeležili tega zasedanja in da lahko prisluhnemo poročilom poročevalcev. Opozarjamo tudi na to, da smo v našem senatu govorili o določenih rešitvah, ampak v razpravi se je pojavilo tudi veliko vprašanj, v katero smer naj sploh gremo. Z veseljem se lahko priključim temu, kar je predlagal senat kot odgovor na predlog komisije. Vsega ne bom navajal, ampak um, kar zadeva stališče senata, lahko povem, da gre za zelo pomembna vprašanja. Glede predlogov Evropskega parlamenta in Evropske komisije govorimo o poenostavitvi kmetijske politike, o konkurenčnosti, gre za to, da bi uvedli ukrepe, ki ne bodo diskriminirali in ki naj bi veljali za vse države članice in gre seveda tudi za neposredna plačila. Dogovor naj bi seveda omogočal tudi različno regionalno obravnavo, ampak tako, da bi bila diskriminacija med državami preprečena. Z veseljem želim slišati vaše mnenje o vprašanju, na katerega odgovora v dokumentu komisije ni namreč, ali je diskriminacija vseeno mogoča. Če bi upeljali ta načela in bi potem 20 let čakali na prilagoditev, ali ni to de diskriminacija. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem. Naprimer, Poljska meni, da nismo v enakem stanju glede konkurenčnosti in glede plačil. O tem bi lahko spregovorili, zahvaljujem pa se tudi predsedniku odbora, da je povedal nekaj o tem. Namreč ne bomo glasovali o tem vprašanju, dokler ne bomo vedeli, kako bo izgledal proračun. Rečem lahko le, da se lahko strinjamo za manj, ampak bomo videli, kaj se bomo dogovorili. Hvala. Hvala. Sedaj pa des. Ja, film tam. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Najprej vprašanje, kako bo potekal postopek v prihodnosti. Čisto na kratko, rok za vložitev predlogov sprememb smo določili. Moja skupina me je prosila, da podaljšamo rok tako pomembne reforme ne bomo mogli dokončati v samo nekaj dneh. Potrebujemo še nekaj razprave in upam, da bomo rok podaljšali, kar zadeva diskriminacijo med državami. Tukaj moram poudariti, da se mi ne zdi pošteno, kako je sedaj porazdeljen prvi steber. Ne more biti, da imamo skupni trg in v Latviji dobijo 68 evrov na hektar, v Grčiji pa 550. To ni pravično. Ampak še na nekaj moramo paziti, tudi v državah članicah ne sme priti do diskriminacije med različnimi regijami. Ko govorimo o razmerju med 68 in 550, lahko poročam iz Italije. Kolegi v severni Tirolski dobijo 50, v Lombardiji pa 700, naprimer v prihodnosti, ne sme biti razlika v okviru držav članic večja kot med državami članicami. Tukaj se moramo še pogajati. Zelenitev. Jasno bom povedal, da me jezi predlog komisije. Zakaj? Kaj ti? Ta predlog bo uvedel zelo veliko več birokracije in ne sledi pravemu cilju. Evropa je mnogo bolj raznovrstna in ni mogoče uvesti enakih ukrepov zelenitve za vse države članice. Ko letimo čez Finsko, ne vem, kje bi lahko dobili še 30 odstotkov več uh, zelenih površin. Na Siciliji bi sicer lahko, ampak ne vem, kje bodo dobili vodo. To ni torej ustrezno, zato mislim, da moramo najti boljše rešitve in mislim, da se številni poslanci strinjamo, da potrebujemo katalog ukrepov zelenitve. Prav gotovo bomo predložili predloge sprememb v tej smeri, zato da izboljšamo predlog komisije in da izboljšamo tudi predlog poročevalca, zato da bo vse skupaj boljše in bolj pošteno. Hvala. Hvala lepa. Besedo pa ima predstavnik iz Španije. Gospod Alonso. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo težko bom skrčil svoj prispevek na samo dve minuti, kajti imamo zelo veliko skrbi in pomisleko glede spremembe SKP troje. Prvič, kar zadeva proračun predlog proračuna iz junija 2011 je minimum, kar lahko sprejmemo. Predsednik je dejal, da do končnega glasovanja ne bo, dokler ne bomo poznali proračuna. Že takoj vam lahko povem, da če bo prišlo do pozitivnih sprememb, potem je vse lepo in prav ampak če bodo predlagane spremembe nižje od predloga proračuna, potem to ni spremljivo. Dokument gospoda Kapula Santosa gre v pravo smer. Eh, tukaj gre za fleksibilizacijo uh, ukrepov povezanih z ozelenitvijo, zato gospodu čestitamo za upravljeno delo. Vendar pa se ne spremeni duh reforme uh, in sicer, ko gre za um, kmetijske situacije, gospodarske situacije, ki so različne po državah članicah. Zato eh, ni eh, primerno oziroma je še vedno preveliko tveganje za določena podjetja, da izgubijo konkurenčnost. Kaj mes, menite, gospod Kapula Santos, o eh, milijonih eh, novih kmetijskih obratov, ki bodo eh, odkrili s tem neko možnost eh, financiranja. Kaj bomo naredili s temi možnimi novimi podjetji in kaj bomo naredili s tistimi sektori na področju kmetijstva, še posebej živinoreje, ki so eh, prejemali pomoč, naprimer za mleko in pa kaj bo s tistimi sektori, ki nimajo dejavnosti, ki bi bila neposredno povezana z izkoriščanjem zemlje. Ti so zdaj v nevarnosti, da izgubijo podporo. Gospodu Dantanu bi povedal, da je enotna sud eh, za španske kmetovalce eh, v tem trenutku največja skrb. Tukaj je treba ponovno pridobiti eh, oziroma zagnati neke učinkovite, prilagodljive tržne ukrepe, ki bodo omogočili, da uh, ukrepamo, naprimer, če padejo cene zaradi katerega koli uh, eh, motiva. Potem je treba uh, cene nekako urejati na področju uh, oziroma v skladu s troški uh, proizvodne. In tukaj ste predlagali, da se uh, pregledajo uh, ti ukrepi, to je nujno potrebno. Uh,

kolegice in kolegi. Hvala za to razpravo. Latvijski parlament natančno sledi razvoju na tem področju. Latvija, tako kot dve drugi baljski državi, meni, da je najpomembnejša stvar, ki jo moramo rešiti, nepoštena, neposredna plačila. Razlike so zelo velike. Zaradi tega je tudi konkurenca izkrivljena. Tri balske države, odkar so v Evropski uniji, prejemajo najnižja plačila. To pa zato, ker so neposredna plačila izručena na osnovi podatkov iz obdobja 94 do 99. V tem obdobju so bile te tri države v najslabšem obdobju glede razvoja kmetijstva. Bili smo še v tranziciji iz časov Sovjetske zveze na tržno gospodarstvo. Mislim, da bi morali izračuni biti narejeni na novo in nova obdobja za izračune morajo biti eh, uveljavljena na začetku obdobja plačil in plačila morajo biti porazdeljena pošteno prehodnih obdobij več ne bi smeli imeti. Čeprav Evropski parlament pravi, da bo zagotovil vsaj 65 odstotkov povprečja neposrednih plačil za vse kmete, je to sicer korak v pravo smer, ampak Latvija tega ne sprejema. Po našem mnenju bi morale vse države članice prejeti vsaj 80 odstotkov povprečja neposrednih plačil če želimo zagotoviti, da bo to veljalo tudi za balske države, teh 80 odstotkov povprečja neposrednih plačil, potem bomo potrebovali dodatni 2 milijarde evrov in pol. To je nič celih 7 odstotka splošnega proračuna. To je precej malo. Po našem mnenju bi morala biti neposredna plačila poštena in latvijski kmetje bi seveda lahko preživeli tudi z manjšimi zneski, vendar, če neposrednih plačil naprimer ne bi bilo, ampak takšna vrsta porazdelitve preprosto ni poštena. Hvala lepa. George Lyon. Pan poseł był sprawozdawcą jednego z raportów gospod Lajen je prav tako bil poročevalec za zelo pomemben del, poročevalec za pomeno poročilo, tako kot gospod Des. Thank you. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto kratek bom. Tudi sam sem vesel, da so z nami kolegi, poslanci in poslanke iz nacionalnih parlamentov. Na začetku želim povedati, da reforma SKP ni mm, nek običajni postopek. Zaradi Lizbonske pogodbe je SKP sedaj predmet so zakonodaje in Evropski parlament je odločen v tem postopku odigrati svojo vlogo. Obstajajo pomisleki, da so številna stališča v zvezi z reformo SKP v pogajalski škatlici danskega predsedstva glede pogajanj o naslednjem večletnem finančnem okviru. Ampak kot Evropski parlament in ta odbor želimo povedati, da želimo videti prožnost, kajti tukaj imamo postopek so zakonodaje in so odločanja, ne pa, da bodo odločitve preprosto sprejeli voditelji države in vlad v okviru pogajanj o večletnem finančnem okviru. Reformo je treba okrepiti s tem, da bomo zagotovili več hrane z nižjo porabo energije in nižjo proizvodnjo oglika. Mislim, da moramo imeti bolj konkurenčno in trajnostno kmetijstvo. Nevarnost, ki se tukaj pojavlja in pomisleki, ki jih imamo, je, da predlogi komisije ne gredo v to smer, vsaj včasih ne. Zato mislim, da moramo predloge spremeniti tako, da bomo poskrbeli, da bomo dejansko prišli na koncu do ustreznega cilja. Če si pogledamo vprašanje zelenitve, v parlamentu obstaja precejšnja podpora načelu zelenitve za neposredna plačila, ampak predlogi komisije so univerzalni. Trije ukrepi naj bi veljali za celotno Evropsko unijo brez upoštevanja različnih potreb v različnih državah članicah. Ko bo parlament glasoval o predlogih sprememb, upam, da bomo uvedli meni ukrepov, s katerimi bodo države članice lahko izbrale tri, ki so najbolj primerne za to državo članico. Upam, da nam bo to uspelo doseči. Zdi se mi, da se ukrepi ne bi smeli posvečati samo biotski raznovrstnosti, ampak da bi se morale, morali posvečati tudi učinkovitosti na področju energije, sredstev in boja proti podnebnim spremembam. Upam, da bomo lahko dosegli Uh, ustrezen cilj v parlamentu in da bodo tudi nacionalni parlamenti podprli naša prizadevanja. In še nekaj v zvezi z zelenitvijo. Poskrbeti moramo, da bodo sankcije za zelenitev plačila sama. To ne sme biti povezano z neposrednimi plačili širše. Zeleno plačilo bi moralo biti kazen, če ne izpolniš ukrepov ali jih ne izvedeš v celoti. In še na koncu nova plačila za nove države članice, kjer še vedno obstaja zgodovinska osnova za porazdelitev neposrednih plačil posameznim kmetom. Tukaj nas skrbi hitrost in koraki, ki jih eh, predlaga komisija, zato si želimo videti tudi tukaj spremembe. Hvala lepa. Hvala za to, kar ste povedali. Sedaj pa gospod Esl. Hvala lepa, gospod predsedajoči. V Avstriji si želimo ustrezno kmetijstvo in želimo si takšno kmetijstvo, ki bo ustrezno proizvajalo. Prvi predlog komisije glede omejevanje področji, še posebej na prikrajšenih področjih, je nespremljiv mislim, da moramo spremeniti merila, kar zadeva kmetijstvo v visokogorju. Govedoreja tam ni mogoča, zato mislim, da bi morali imeti ustrezna doplačila za govedorejo v visokogorju. Imamo pa tudi druga kmetijstva, ki so v težavah, zato bi bilo nujno treba zagotoviti, da je mogoče plačilo tudi več kot 300 evrov na hektar, kajti drugače kmetijstvo ne bo izvedljivo. Poenostavitev. Zagotavljanje hrane v visokogorju je potrebno, pa vendar vseeno lahko pride do napak. Ampak, če govorimo o kmetijstvu, ki naj bi bilo sposobno preživetja, potem lahko pride do težav. Naj vam podam Primer. 100 hektarjev, naprimer, uh, eh, imamo tudi primere s kmetij z 100 hektarji, pa samo 30 živali tam. In še četrta tema, zelenitev. Kmetijsko-okoljski programi in ukrepi, to sicer podpiram, prav tako ekološko pridelavo, ampak za te ukrepe moramo zagotoviti tudi ustrezna sredstva v drugem stebru, kar zadeva zelenitev še nekaj praha. To ne sme biti vezano samo na posamezne kmetije. Kmetije morajo ostati prožne, še posebej tam, kjer je zelo veliko uh, travinje. In še zadnja stvar, rumeni karton v nadzornem sistemu, to se mi zdi zelo dobro. Hvala. Bardzo dziękuję. Teraz prosimy o zabranie głosu panią poseł. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Carlson. Thank you. Okay. Hvala lepa. Bom kar po švedsko. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala za to zanimivo razpravo, ki smo zaenkrat lahko spremljali. Mislim, da poznate stališče švedske in nam se zdi zelo pomembno, da imamo ustrezen proračun za to temo. Proračun bi moral biti ciljno usmerjen in čim bolj učinkovit. Prav tako si želimo, da bi imeli živahno kmetijstvo. Zato pa moramo tudi učinkovito uporabiti zeleno komponentno Vsi vemo, kaj pomeni zelena komponenta, zato moramo to tudi jasno izraziti na nacionalni ravni. O tem zelo veliko govorijo in mislim, da bi to morali skupaj pripraviti. Drugi so o tem že govorili. Mislim, da je zelo dobro, da imamo skupna pravila, ki lahko zagotovijo enako konkurenčnost za vse. Po drugi strani pa moramo biti globalni tudi na, oziroma konkurenčni na globalni ravni, kar zadeva drugi stebr, to je zelo pomembno za razvoj podeželja in tudi za kmetije. Pozitivno se nam zdi, da obstajajo spodbude za to, da bi mladi kmetje dobili podporo, kar zadeva starejše kmete in pravila glede nasledništva, tukaj se nam zdi dobro, da bi imeli drugačna pravila. Zelo pomembno se nam zdi, da prevzamemo okoljsko odgovornost tudi na področju kmetijstva, zato moramo sredstva bolj učinkovito izrabljati. Izdelujemo in pripravljamo hrano za celotno Evropsko unijo, zato mislim, da moramo podpreti tudi prikrajšena območja sicer si tukaj nismo vedno edini, ampak mislim, da moramo najti rešitve, zato da bomo ustrezno poskrbeli za prihodnost. Hvala. Hvala lepa. Gospa Garcia ima sedaj besedo. Ne, se opravičujem, zamenjal sem vas. A, ah, gospod Garcia. Gospa Garcia, izvolite. Eh, bueno, hvala. Najprej bi se rada zahvalila za organizacijo tega dogodka. Mislim, da je pomembna izmenjava mnen med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Eh, poleg tega bi nekaj predlagala pri zastavljanju ciljev. Morali bi se bolj osredotočati na cilje eh, kot pa na samo izvajanje evropske kmetijske politike. Pomembno je, kakšen je cilj SKP-ja in ali bomo to dosegli s predlogi poročevalcev. Eh, mislim, da moramo pozdraviti močno SKP in da moramo zagotoviti dostopnost eh, kakovostnih živil po dostopni ceni. To si želimo doseči. Poleg tega bomo zagovarjali tudi, da eh, je kmetijski sektor strateški sektor, enako kot energetski, varnostni sektor in drugi. Poleg tega proračun, to je zelo pomembno. Poleg tega pa bi morali govoriti tudi, kaj je uh, aktiven kmetovalec. Mislim, da je predlog dober, da se lahko države članice same odločijo o specifičnostih uh, v teh državah. Potem eh, se v poročilu menja živinoreja. Mislim, da bi morali tukaj malo povečati odstotek uh, vezane pomoči, če bi. E, tega ne storili, pa bi bila to tragedija za številne e, kmete. E, poleg tega moram povedati, da ozelenitev ne, poteka, ne more potekati na enak način povsod, morajo se upoštevati specifičnosti posameznih regij in sicer ne bomo nikamor prišli. Potem pa še homogenizacija pomoči iz prvega stebra. Tukaj gre za uh, kazen, če kmetovalec uh, izgubi, oziroma če nima uh, dovolj uh, ukrepov oziroma ne doseže zastavljenih ciljev na tem področju. Treba je upoštevati pa še nekaj in sicer, eh, dokler ne bomo imeli fiskalne in finančne unije, eh, vse več držav se pridružuje evru, toliko časa ne bomo mogli imeti eh, Eh, enotne skupne kmetijske politike na celotnem teritoriju. Pa še nekaj, o čemer še nismo razpravljali, to so pa eh, tržne pomoči eh, in o tem je razpravljal gospod Dantan. Sama mislim, da je predlog dober, ta predlog bomo še izboljšali s predlogi sprememb, ampak gospod Dantan je bil na tem področju zelo pogumen, zato se mu zahvaljujem. Hvala.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 in sicer ohranjanje naravnih resursov eh, pri SKP-ju, moram reči, da podpiramo predloge komisije glede splošne eh, distribucije. Eh, sredstev. Mislim, da je to minimum, ki je še spremljiv za Romunijo. Za Romunijo pa so najpomembnejše naslednje točke in sicer eh, prerasporeditev neposredne pomoči. Eh, zauzemamo se za eh, skupno oziroma enotno rato in eh, obstajajo še vedno določene. Eh, Eh, določeni predlogi eh, pri minimumu in maksimumu. Če postavimo maksimum, to ne pomeni maksimum za eh, velike upravičence. In še nekaj zelenitev ne sme postati preveliko administrativno bremo. 30 odstotkov, kot se predlaga, je po našem mnenju preveč. Predlagamo drugačno zgornjo mejo in sicer eh, eno mejo za eh, maksimalne eh, dohodke kmetov in drugo za druge kategorije. Eh, 90 odstotni predlog eh, podpore za eh, podeže, razvoj podeželja, to se nam zdi sprejemljivo, potem pa zneski za predistribucijo, tukaj upoštevati treba um, posamezne države članice. Rata uh, predfinanciranja, to je šesta točka. Eh, strinjamo se, da obstajajo različne tranše v tem programu, tako kot pravi tudi komisija, ki bi eh, želela dati 60 odstotkov v maksimum dveh tranšah. Eh, seveda moramo pri tem upoštevati ekološke vedike, 3 odstotke do 10 hektarjev in ostalo pa za kmetijstvo kmetijska gospodarstva nad 20 hektarjev. Eh, pri tem je treba upoštevati različne sisteme za eh, stare in nove države članice. Namreč kot nova država članica potrebujemo dodatno podporo. Eh, za nas je pri proizvodnji bistvena namakanje. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Abel Batista z Portugalske. Obrigado, senhor prezident. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjamo se z navedenim ciljem reforme SKP, namreč, da bi morali zagotoviti varno skrb s hrano za državljane in da bi morali podpirati aktivno kmetijstvo in ustrezno izrabo zemlje. Mislim, da moramo podpirati tudi delovna mesta na podeželju, ampak to ne pomeni, da smo kar za vse. Mislim, da moramo sprejeti ustrezne ukrepe, ki bodo to omogočili. Zato želim čestitati gospodu Kapulosu Santosu za njegovo poročilo. Mislim, da je pogumno predstavil svoje predloge in da je pogumno tudi zastavil možnost izvajanja teh predlogov na evropske ravni. Mislim, da bi morali imeti učinkovito podporo za kmete, po drugi strani pa moramo zagotoviti tudi konvergenco, ki ne bo nižja od evropskega povprečja, ampak da bo na evropskem povprečju samem. Mislim, da bi morali vsi proizvajalci hrane v Evropi dobiti vso podporo, ki jo lahko še posebej, ker proizvajajo hrano in se ukvarjajo s kmetijstvom. Želim pa zastaviti vprašanje v zvezi z zelenitvijo. Kar zadeva nas, je zelenitev zelo pomemben ukrep. Kmetijstvo mora biti okolju prijazno, to je ključnega pomena. Ampak zelenitev mora upoštevati tudi različne značilnosti med državami članicami, še posebej, če upoštevamo specifične značilnosti državah v sredozemlju. Tukaj imamo v mislih predvsem namakanje. Države v sredozemlju ne bodo mogle slediti drugim z vidika proizvodnje, če ne bo mogoče namakati pol zelenitev mora služiti kot spodbuda, ne kot kazen in to sem želel jasno povedati. Nekaj pa obžalujemo, dejstvo namreč, da komisija še ni predstavila specifičnega datuma za rešitev vprašanja plačil med državami članicami. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa Martin Hojzling. Ja, liebe Kollegin. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Pozdravljeni vsi v Evropskem parlamentu. Zelo vesel sem, da tukaj nimajo pravice samo konzervativci, ampak tudi mi. Naj spregovorim o zelenitvi. Mislim, da je to najpomembnejši pristop v reformi. To je tudi nova utemeljitev za plačila. To pomeni javni denar za javno dobro. To mora biti merilo v novem obdobju če bomo sedaj vse zastavili kot prožno, prostovoljno ali če bomo to celo odpravili, potem ogrožamo plačila iz prvih stebrov. Kaj ti? Politike je treba prepričati za to, da dajo denar za, ta, za te ukrepe, ampak zato potrebujemo utemelitve. Tukaj želim omeniti predlog komisije. Javno in jasno pa želim povedati, da potrebujemo pošteno porazdelitev, to je zelo pomembno, to podpiramo, ampak potrebujemo tudi boljšo porazdelitev med velikimi in malimi kmetijami. To mora upoštevati nova reforma in vedno smo si že prizadevali za to, kot tudi dve tretjine parlamenta, namreč, da zagovarjamo najviše meje, kajti nima nobenega smisla, da velikim kmetijem dajemo več denarja, to nima nobenega smisla, kajti podpirati moramo male kmetije. V drugem stebru želim povedati, da podpiramo pristop poročevalca. Namreč najmanj 30 odstotkov plačil naj bi bilo namenjenih za okoljske programe. To mora biti v Evropi nekaj samoumevnega in države članice morajo to potem tudi izvajati. Na vsak način pa nečesa ne potrebujemo v drugem stebru, namreč premija za naloge v kmetijah, kajti ne bomo dali denarja kmetje, kmetom za to, da nehajo kmetovati. Tudi zavarovanje tveganja je nekaj, kar ne spada v drugi stebr, to spada v prvi stebr ali v kak poseben program. Podpiram predloge gospoda Dantana, potrebujemo pravila na trgu, ne samo za sladkor, sladkor in vino, ampak tudi na drugih področjih. Prosim, da kolegice in kolege iz nacionalnih parlamentov še enkrat razmislijo o mleku. Imamo spet krizo o mleku in kmalo bo iztekel dogovor o mlečnih kvotah in lahko spet pričakujemo težave. Zato moramo o tem razmisliti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj bomo načelo oziroma postopek nekoliko spremenili. Sedaj bomo dali mm, besedo nekaj nacionalnim poslancem, potem pa evropskemu poslancu. Prosim vas lepo, da se držite časa, zato da boste lahko spregovorili vsi, gospod Negri. Izvolite. Lepše hvala, gospod eh, predsedajoči, in hvala da, za povabilo, da pridemo sem danes popovdne. Uh, SKP, skupna kmetijska politika, je ena od eh, glavnih prioritet in pri tem je bistvenega pomena ozelenjevanje ter seveda sedem odstotna praha za ekološke namene. Eden od prejšnjih govornikov je rekel, da bi to morali zmanjšati na 3,5 odstotke, eh, če se vključijo eh, dodatni ukrepi. Po našem mnenju je 7-odstotna praha previsoka v ekološke namene kriterije je treba po našem mnenju opredeliti in eh, zahtevati bolj eh, ekološki pristop ter eh, dovoliti tudi manjši odstotek. Ali nam eh, lahko razložite, kako so sedaj, eh, v kakšni stanje so sedaj pogajanja o pet odstotni prahi, ki se eh, predlaga za ekološke namene? Hvala. Bardzo dziękujemy pa posebu. Najlepša hvala. In sedaj dajem gospodu Delku Petersu iz Belgije besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Eh, te dve minuti bi uh, namenil ravno vprašanju o zelenjevanju oziroma greeningu. V tem delu sveta, odkudar prihajam, je večinoma nižina in tam so tudi kmetijske površine. Pri tem pa pri, eh, moramo biti še posebej previdni. Eh, dejansko eh, to slabo vpliva na kmetijska gospodarstva. Imamo potrebo po drugačni paradigmi, potrebujemo dovolj, kako kakovostne hrane v času uh, velikih težav uh, prehraniti je namreč treba vse nas. Vse to uh, naj bi potekalo kar avtomatično, če obstaja svobodni trg. Vendar v flamskem parlamentu smo še posebej opozorili na zelo razdrobljeno flansko eh, kmetovanje, kjer je tudi zelo eh, visoka stopnja poseljenosti in zaradi tega je treba eh, še posebej temu posvečati posebno pozornost. In sprašujemo se, ali se lahko določena sredstva v ta namen prenesejo iz prvega v drugi stebr. Tako kot eh, vi se tudi v flanskem parlamentu zauzemamo za eh, bolj trajnostno eh, kmetovanje. 30 odstotkov se nam zdi dobra usmeritev, če si želimo bolj ekološko odgovornega kmetovanja. Vendar to ne sme iti na rovaš eh, učinkovitosti, tako da moramo zaščititi biotsko raznolikost in upoštevati spreminjajoče se eh, podnebje. Eh, seveda je treba vse to prilagoditi posameznim regijam, ko gre za ozelenitev. Evropa mora postaviti visoke standarde, mora biti ambiciozna in mora zagotoviti, da tako države članice kot regije uh, uspejo izvajati uh, ta pravila in da enostavno ne potonejo v birokraciji. Le na ta način bomo dobili dodane vrednost, ki bo bolj trajnostna in šla v pravo smer. Že gospod posel vam. Najlepše eh, hvala, da ste se držali časovne omejitve, gospod Van Goven. Ja, goedemiddag. Eh, ik spreek namens het eh, Nederlands. Hvala lepa, govorim v imenu nizozemskega parlamenta. Sedem stvari želim izpostaviti. Naj na začetku rečem, da je pogajalska moč kmetovalcev tista, ki jo je treba okrepiti, tako da dobijo pošteno ceno za svoje izdelke. Drugič, inovacije in raziskave in razvoj. Želimo si eh, deset odstotkov eh, vseh sredstev SKP-ja v ta namen, približno 30 milijard v celoti. Tretja pomembna točka pa je, da je v prvem stebru, da tukaj želimo Eh, doseči, da se ukrepi za ozelenitve eh, povežejo z eh, zemljo za pašnike. In še nekaj, ne želimo pogojevanje sredstev z eh, proizvodnjo, kajti to bi bil korak nazaj, peta točka, ki jo moramo meniti. Vsa pravila, eh, ki se postavljajo, morajo biti jasna in moramo točno vedeti, kaj bo to pomenilo za kmetovalce, pa tudi za tiste v raz, državah v razvoju. Želimo si tudi oceno vpliva na tem področju. Šesto vprašanje glede eh, konvencije in realokaciji določene seveda države dobivajo več kot druge, potrebujemo nek proces približevanja in mi smo država, ki 8 odstotkov prispeva eh, in to je prav gotovo več kot eh, prispevajo druge eh, države. Tukaj torej potrebujemo eh, konvergenco, ko gre za skupne napore. In ne na zadnje, na nizozemskem se zelo zauzemamo za zmanjševanje birokracije in administracijo. In to nam eh, seveda v okviru SKP se že še posebej pomembno. Zdaj pa podpredsednica. Uh... Uh, gospa Polsen iz Evropskega parlamenta, podpredsednica kmetijskega odbora. Velkommen til alla nacionella parlamentariker. Najlepša hvala za besedo. Želim pozdraviti vse predstavnike nacionalnih parlamentov. Sama se ukvarjam predvsem z kmetijskimi programi in na to bi se tudi omejila. Kapulas Santos je izredno znan in popularen v tem parlamentu, kajti ogromno uh, časa je uh, posvetil mnenju nas, uh, poročevalcev v senci pri njegovem poročilu. Tako naprimer uh, v besedilu sveta in komisiji govorimo o dobrem počutju živali. Uh, ki, kar je postavljeno kot alternativna prioriteta. To je velik rezultat, po mojem mnenju. Potem imamo seveda tudi razvoj uh, podeželja. Vi, ki delate na nacionalni ravni v se sprašujem naslednje. V vsem tem času smo govorili o okoljevarstvu, zaščiti okolja in popolno je jasno, da gre tukaj za naše preživetje. Vendar pa, če želimo ohraniti um, živo kmetovanje, to je pa predpostavka, predpogoj za eh, živo družbo, potem v kmetijskih programih moramo zagotoviti na socialni, kulturni in gospodarski ravni možnosti za dobro preživetje na eh, podeželju eh, za kmete in njihove družine, ampak ne le za nje, tudi za vse druge, ki živijo eh, na vasi. In ko razpravljamo o vseh teh zadevah, o kmetijstvu in podeželju ne smemo uh, pozabiti, da je živa vas res predpostavka za vse naprej. In o tem je treba veliko več govoriti kot o samem kmetovanju. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Pupinis je naslednji, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala lepa poročevalcem. Zahvaljujem se tudi kolegicam in kolegom iz Evropskega parlamenta. Danes govorimo o številnih pomembnih temah. Pozdravljamo večino predlogov za reformo SKP, ampak kar zadeva zelenitev, tukaj ne smemo govoriti samo o tem, ampak tudi o prihodkih kmetov, tudi v zvezi z neposrednimi plačili prihaja do velikih neravnovesi. Podpisali smo deklaracijo, to so zastopniki in predstavniki Litve, Latve in Estonije. To je samo prvi korak. Ti ukrepi ne zadoščajo. Računamo na nove podporne ukrepe, naprimer na prilagoditev neposrednih plačil. Danes smo spregovorili o še eni pomembni temi, to je obdelovalne površine, petdeset let so bile obdelovalne površine nacionalizirane v naših državah, sedaj se jih vrača lasnikom in to znaša 2,6 milijona hektarjev. Postavlja se vprašanje, kako bomo izračunali obseg neposrednih plačil v zvezi z podeželjskim razvojem oziroma razvojem podeželja, moramo doseči ustrezen pristop. Financiranja ne smemo omejiti. Stare države članice imajo skoraj popolno infrastrukturo na področju kmetijstva in izkoriščajo tudi najnovejšo tehnologijo. To v novih državah članicah še zdaleč ne drži. Teh ciljev, ki se omenjajo v SKP, ne bomo mogli izpolniti, če ne bomo uvedli ustreznih prilagoditev. To razpravo moramo nadaljevati, še posebej, kar zadeva neposredno pomoč. Tukaj moramo iskati boljšo podporo. Hvala. Tehnik, prošlo, Najlepša hvala. Na vrsti je gospod Satonen z Finske, izvolite. Uh, uh, hvala, gospod uh, predsedujoči predlog eh, komisije in poročila parlamenta predstavljajo dobro osnovo za pogajanja, vendar je treba te predloge izboljšati in poenostaviti. Za eh, Finsko je zelo pomembno, da eh, se ločevanje nadaljuje na Finskem, namreč na ta način pod našimi pogoji ohranjamo proizvodnjo. Pravila za zelenitev morajo biti enostavna in izvedljiva. Postaviti moramo zahteve, ki bodo upoštevale različne eh, situacije v eh, državah članicah. Sto odstotna eh, kmetijsko območje se razume kot hendikepirano območje in oziroma območje z omejenimi možnostmi in seveda tukaj moramo postaviti pravila, ki jih pa seveda ne smejo financirati kmetovalci za svojimi investicijami. V tretjem eh, stebru moramo ukiniti superkvote in to je eh, oziroma kvote za sladkor, eh, ki naj bi se nadaljevale samo do leta 2030. Glavna uh, prioriteta je seveda uh, to, kar je zapisano in kar je treba imeti v mislih do konca reforme. Seveda eh, je sofinanciranje za strani skupnosti za eh, razvoj predeželja možen do 75 odstotkov. Eh, tukaj smo na finskem zelo za ta predlog, da se ohrani vodno okolje na finskem. Vse zainteresirane strani je treba upoštevati. Bardzo dziękuję. Przedstawiciel Parlamentu Estonii, pan poseł Kowa. Bardzo proszę. Zdaj pa predstavnik e, iz Estonije, gospod Kova. Ja, izimes, nehaj kolegic. Äh, Spoštovani gospod e, predsedujoči, kolegice in kolegi, zelo vesel sem, ko danes slišem, da e, vam je mnogim jasno, kako eh, so baltske eh, države nezadovoljne za velikimi razhajanji pri neposrednih plačilih med državami članicami. Mislim, da lahko skupaj, da lahko za vašo pomočjo dosežemo konvergenco eh, držav pri plačilih držav članic in odpravimo največje neenakosti na področju skupne kmetijske politike. Naj eh, kot drugo omenim tudi eh, problematiko tako imenovanih aktivnih kmetov. Predlog komisije, ki je na mizi, nam Eh, omogoča, da se še naprej izplačuje podpora za dejavnosti, ki ne prinašajo nobene dodane vrednosti niti za okolje, niti za družbo kot celoto. Istočasno pa sem mnenja, da ko govorimo o družbeni dodani vrednosti, potem uh, moramo nadaljevati na isti poti. Hvala. bardzo dziękuję, szczególnie za. Hvala. Hvala predvsem za to, ker ste spoštovali čas za govor. V nadaljevanju pa besedo dobi gospod Vojčekovski, ki je podpredsednik odbora Agri v Evropskem parlamentu. Hvala. No, Hvala. Tukaj ne bom povedal nič novega, kaj ti problem, o katerem bom govoril, je že bil obravnavan strani številnih eh, kolegov, med drugim je govoril o tem tudi gospod Pupin iz, iz Litve. Eh, kot veste, smo priče jasni diskriminaciji, ki prihaja iz eh, neenakosti pri neposrednih plačilih. Mm, tukaj smo prosili, da bi upoštevali dejansko situacijo. Poslanci iz držav, ki imajo najnižja eh, neposredna plačila, morajo to upoštevati. In če bi šlo samo za vprašanje denarja, mislim, da bi bil ta poziv bolj sprejemljiv. Pa ne govorimo samo o denarju, tukaj govorimo predvsem o pravicah. Tiste nove države članice, kajti to so predvsem nove države članice, ki jih to zadeva, so uh, podvržene diskriminaciji pri izvajanju svojih pravic, kajti tukaj govorimo o nediskriminaciji, ne glede na državo. Poljska in Litva prejmeta manj denarja, ne zaradi določenih uh, fiksnih kriterijev, ampak zato, ker so eh, njuni obrati v teh državah članicah in ne v kateri drugi. In to je nespremljivo. Eh, ta problem sem obravnaval že ob več priložnostih, pa še vedno nisem dobil nekega pravnega argumenta, ki bi to upravičil. Tukaj gre za dejansko diskriminacijo novih držav članic. In to se ne sme več dogajati. To je tudi v, eh, na vzkrižju s pogodbami. Uh, Ne smemo dovoliti, da nekateri prejmajo več zato, ker so že odnegdaj prejmali več in drugi manj zato, ker vedno prejmajo manj. To ni v skladu s pogodbami in tudi z pravnega vidika tega ne moremo zagovarjati. Zato moramo najti novo rešitev, ki bo realistična z političnega vidika in ki bo tudi spoštovala evropsko pravo. Ne smemo dovoliti, da se krši evropsko pravo in da se. Eh, izvajajo pravila, ki eh, gredo v nasprotju eh, z, neko, z nekimi demokratičnimi pravili. Hvala, želim povedati tudi to, da je gospod Vojčekovski pravnik. V nadaljevanju pa gospod Hofkin, ki predstavlja nemški parlament. Pani pos, pani posel, bazo, ja, Hvala lepa. Hvala za delo, ki so ga odpravili kolegice in kolegi. Mislim, da bi se morali vsi boriti za to, da bomo imeli močan proračun za kmetijstvo, tako v prvem kot v drugem stebru. Tukaj govorimo o imenu Zvezdnega sveta v Nemčiji. Mislim, da bi lahko tako prišli do dobre rešitve. Prepričana sem, da je prihodnost Evrope zelo povezana z dobrim kmetijskim proračunom in s podporo podeželju. Drugič, kot prej podpiramo stališče komisarja Čološa. Kar zadeva predloga v zvezi z prvim stebrom, Bundesrat je tukaj podal konkretne predloge. Kolegi Kapulosu Santosu se zahvaljujem za to, da jih je upošteval, še posebej kar zadeva stročnice in tudi kar zadeva mm, kmetijsko-okoljske ukrepe. Tudi o tem smo že nekaj slišali danes. Poročilo gospoda Dantana se mi zdi zelo pomembno. Mislim, da se moramo zavedati, da je v današnjem času zelo pomembno, da spregovorimo o decentralizaciji. To naveljale za finančni trg, ampak tudi za skupno ureditev kmetijskega trga. Gospod Antan je omenil tudi druga področja, naprimer pri drugih ureditvah trga. Zelo pomembno je, da to, ta pristop ohranimo v luči leta 2030. Na področju mleka mislim, da bi morali pripraviti drugačne predloge. Komisijo prosim, da upošteva spremembo realnosti, kajti to vpliva na številne države članice in komisija mora predložiti nove predloge. Kar zadeva drugi stebr, zelo pomembno je, da bo tudi ta stebr močan. Mislim, da razprodaj ne bi smeli podpreti, kar zadeva nadzor to je zelo pomemben instrument na področju konkurenčnostnega prava, kaj ti vse države članice menijo, da je zelo pomembno, da zagotovimo enako vrednost, enako obravnavo. Želimo si seveda poenostavitev in zmanjšanje upravnega bremena, po drugi strani pa želimo, da bi bili pogoji za vse pravični. Ne želimo si, da bi bili nagrajeni tisti, ki se ne držijo pravil mislim, da je zelo pomembno, da čim prej sprejmemo ustrezni proračun in ustrezno politiko. Ni mi všeč, da čakamo na finančne odločitve. Kolegom iz Finske želim povedati, da nam ne bo uspelo držati se načrta za naslednje časovno obdobje, če ne bomo pravočasno dobili pravo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 pan poseł Paulo Russo. Gospod Paulo Russo, izvolite. Przepraszamy. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedojoči. E, dovolite mi, da zastavim dve vprašanji. Prva, ki, o čemer sem že pregovoril, prej sem že zastavil to vprašanje in eh, se dotika ne samo skupne kmetijske politike, ampak bolj modela Evrope, ki ga želimo zgraditi ali ga že gradimo. Govorim eh, predvsem na v to, kar je rekel že moj parlament večkrat. Želimo Evropo enakih možnosti ali pa si želimo Evropo, ki ne bo več specifična in ki bo eh, izgubila to zgodovinsko tradicijo pri različni proizvodni. Eh, seveda eh, je sama po sebi območje neka prednost, ampak če se ne upošteva možnost zaslužka z integracijo tradicije in inovacije, z, mo, z podjetništvom in ohranitvijo na trgu, potem potem pridemo do rezultata, ki demotivira, kjer se obnašamo, kot da bi imeli uh, abulijo in ne upoštevamo praktičnih vidikov. In, uh, Popolnoma je jasno, da so o, eh, okoljevarstveni vidiki bistveni mo, vidik eh, nove SKP, ampak eh, če naprimer eh, pozabimo tradicionalne kulture, kot naprimer olive pri nas, potem je to velika napaka ali pa sploh ne gre za napako ali enostavno ne znamo brati, kakšen je naš kontinent v geografskem, zgodovinskem, okoljskem, kulturnem in tradicionalnem smislu. Ne potrebujemo potrebujemo SKP za vsako ceno, ko pa imamo popolno finančno, politično in institucionalno krizo v Evropi. Eh, SKP, kakršen koli, bi eh, lahko v bistvu prinesel sabo še dodaten euroskepticizem. To, kar potrebujemo, pa je SKP, ki bo upoštevala razlolikost kmetov v Evropi, upoštevala njihovo, uh, uh, njihova prizadevanja in ki bo uh, spoštovala tiste uh, kmete, ki so investirali in uh, ki so se zadolžili za to, da bi izboljšali kakovo svojih izdelkov in zagotovili popolno sledljivost. Gospod Zabiš, Lord Cameron, bardzo prosim. Izvolite. Lord Cameron. Um, Hvala, gospod uh, predsedujoči. Sam sem kmet in upam, da boste tako razumeli tudi moje pripombe. V našem odboru menimo, da če bomo ogromno dokoplačevalskega denarja dali kmetovalcem, potem to moramo okoljevarstveno pogojevati. Vendar tako pogojevanje mora nujno biti povezano z regionalnimi kriteriji in tudi mogoče na eh, seznam pogojev, ki jih je omenil George Lohen, je najboljša pot. V preteklosti so eh, kmeti že kar eh, nekaj eh, svojega ozemlja eh, namenili okoljevarstvenim okrepom in to se ne upošteva v novih schemah ozelenjevanja. Po mnenju našega odbora, če želimo ohraniti konkurenčnost kmetovanja v Evropi, potem moramo več denarja dati v drugi stebr in ne v prvi stebr. To pa uh, ne velja za. Uh, območja z omejenimi možnostmi vendar v 21. stoletju potrebujemo širšo perspektivo, več delovnih mest za kmečke družine. Z dobro povezanostjo pa oddaljenost ne sme več biti problem. Potrebujemo več inovacij, več diversifikacije, eh, več eh, proizvodnje v malih podjetjih in boljše okolje. In vse to se lahko doseže z eh, dobro financiranim drugim stebrom, ki je lahko dober gospodarski instrument. V našem odboru pa menimo, da je treba oko kmete zaščititi pred podnebnimi spremembami, velikimi nihanjimi eh, v cenah. V Afriki imajo eh, posebne eh, premije približno petodstotne, kjer se te financirajo z strani 50 odstotkov um, kmetov in 50 odstotkov eh, dobaviteljev vhodnih materijalov. Tak, eh, tako schemo bi si želeli tudi v Evropi. Najlepše hvala. Znam se stričila komisiji parlamentu europejskiego pani poseł Rodust. Bardzo proszę pani poseł Rodust. Gospa Rodust iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. prosim vas, da bi se držali vrstnega reda eh, prijaviteljev k besedi, ne pa da gremo čisto po naključju. Prijavila sem se namreč na začetku in ne vem, zakaj sem morala tako dolgo čakati. Nekaj moram povedati. Eh, takoj na začetku. Ok. Vse v dvorani želim opozoriti na to, da je komisija sicer podala svoj predlog, ampak to je povezano s tem, da večina v parlamentu in tudi večina državljanov nima v mislih tega, kar pričakuje odbor za kmetijstvo, ampak da moramo razmišljati v luči strategije 2020. Zato se mi zdi dobro, da 30 odstotkov plačil namenimo zelenitvi. Mislim tudi, da bi morali omejiti travinje in tudi diverzificirati kmetijstvo, prav tako pa 7 odstotkov za ekološko pridelavo. Vprašanje je, kako bomo to zagotovili. Ne vem, ali je univerzalni pristop dober, zato mislim, da bi bil dober katalog. Če tega ne bomo storili, ampak bomo govorili, da to ne gre, potem vas želim opozoriti, da parlament ne bo zagotovil 58 milijard evrov. Neto plačnice so povedale, da želijo omejiti proračun EU, zato vam želim povedati, da bo to v prvi vrsti prizadelo kmetijstvo in kohezijo ter strukturno politiko. Zato mislim, da se moramo skupaj boriti za to, da bomo imeli razumno politiko, da bomo zagotovili razumna sredstva, to pa bomo lahko storili tako, če bomo razumevajoči, ne pa da eh, se posvečamo samo prinjati in upoštevati moramo tudi podnebne spremembe. Kar zadeva določenje zgornjih mej, to smo obravnavali že v poročilu DES, o tem smo glasovali tudi že na plenarnem zasedanju. Konzervativci so želeli to zavrniti, tega naj ne bi bilo v kmetijstvu. 75 odstotkov mojih kolegic in kolegov v parlamentu je bilo za določanje zgornjih mej in ne za črtanje. Zato pravim, da bi morali poskusiti določanje zgornjih meja organizirati tako, da bi bilo razumljivo. Predlog Kapula Sasantosa v zvezi z zadrugami mislim, da bi morali izkoristiti kot priložnost za določanje zgornjih meja ne pa da smo proti. Večina parlamenta je prav gotovo za to, kar zadeva lajšanje upravnega bremena. Potrebujemo nadzor, ne potrebujemo pa nadzora nad nadzorom. Zato prosim nacionalne parlamente, da sami preučijo ali ne bi nadzora zastavili nekako drugače, zato da ne bi prišlo do podvajanja. Drugi stebr, to moramo okrepiti, v 21. stoletju moramo imeti močan drugi stebr. Predlogi, ki so sedaj pred nami, so uredni podpore, ampak lahko jih še izboljšamo. Hvala. To zamišljanje vnika za zmjane človečnega in z tega, že. Hvala. Eh, ker se je predsedstvo tega sestanka zamenjalo, sem vam na začetku pozabil dati besedo. Zdaj bo naslednji govorec. Hvala. Od eh, leta 2002, ko je bilo predstavljeno sporočilo komisije, eh, od takrat Torej, že govorimo o tem, da bodo neposredna plačila izenačena. Eh, Polski parlament meni, da je negativno to, da še ni prišlo do uravnoteženja neposrednih plačil v celotni Evropski uniji. Sejm bi rad eh, izrazil svojo skrb eh, zaradi pomankanja zakonodajnih ukrepov na tem področju. Evropske, evropske institucije niso naredile dovolj, ko gre za neposredna plačila kmetom po letu 2013 bodo ukrepi diskriminatorni oziroma so že eh, predvsem za nove države, kot je Poljska. Eh, ta plačila morajo temeljiti na kriterijih, ki ne bodo subjektivni, mm, kot je bil omenjen, naprimer, zgodovinski kriterij. Eh, morali bi upoštevati sredstva, ki jih imajo te države na voljo. Evropska komisija govori o ukrepu, ki se nam ne zdi pravičen in sicer, da bo prišlo do eh, delitve sredstev, ki nam bodo na voljo, vendar pa še vedno izhajajo iz zgodovinskega kriterija. Mislimo, da na ta način prihaja do neenakosti v plačilih, ki jih prejemajo kmetje v različnih državah članicah. Prihaja do neenakosti predvsem za kmete v novih državah članicah in predvsem na polskem v tem sistemu smo že govorili o nepravičnosti tega sistema, o tem so govorili predstavniki Polskega senata in tukaj se krši pravilo nediskriminacije evropskih državljanov, ne glede na državo članico, iz katere izhajajo. O tem govori tudi 18. člen pogodbe o delovanju Evropske unije. Mm, tudi člen 42b da se ne sme diskriminirati različnih proizvajalcev iz različnih držav članic. Poleg tega je treba upoštevati regionalne razlike, ki obstajajo. Tudi 39. člen drugi odstavek govori o tem. In tak sistem ogroža kmetijstvo v posameznih državah članicah zaradi neenakosti, ki jih to povzroča za kmetovalce polski parlament se zato obrača na Evropski parlament, da eh, zagotovi plačila, ki ne bodo diskriminirala kmetov na podlagi eh, države izvora. Upamo, da bomo ohranili tudi mlečne kvote. Eh, kajti sicer bodo prizadeta številna podjetja, številna kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s tem. Isto mislimo tudi o uh, kvoti za sladkor. Mislimo, da bi se ta kvota morala povečati uh, 17, 000, 17 milijonov ton uh, sladkorja. Je tista uh, količina, ki jo potrebuje Evropa. Mi smo bili proti reformi na področju sladkorja, ker mislimo, da to ni najustreznejši ukrep eh, za reševanje problemov na tem področju. Eh, prosim, če spoštujete čas za govor, upozarja predsedujoči. Eh, rad bi stališča regionalnega razvoja opozoril tudi na določene dokumente. Rešitve, do katerih smo prišli zdaj, ne zagotavljajo dobrega delovanja sistema. Hvala. Čas, to če bo vsak govoril dvakrat dlje, kot je predvideno, ne bodo prišli vsi na vrsto. Zdaj pa čas celo omejujem na minuto in pol. Predstavnik španskega uh, parlamenta, gospod Kotijas. Najlepša hvala. Govorimo o sektorju, ki je strateški za celotno Evropsko unijo. To je uh, kmetijsko-živilski uh, sektor in uh, sektor, ki zagotavlja uh, eh, samo skrbo. Gre tudi za to, da prebivalstvo ostaja na podeželskem območju. Uh, vsekakor nas zanima to, da bi ohranili tudi uh, podeželsko okolje in zato je tako zelo pomembno, da se ohrani proračun uh, za ta sektor. Poleg tega je pomembno, da se ne uporabi tako visok odstotek, 30 odstotkov. Treba je vsekakor izboljšati okolje, ampak ne smejo preveliki stroški pasti na kmetovalce. Moramo jim omogočiti, da bodo imeli ustrezen dohodek za delo, ki ga upravljajo. Poleg tega je pomembno tudi, da se omogoči vključevanje mladih v ta sektor. Poklic mora biti zanimiv tudi z gospodarskega vidika za te mlade. In udeležba mladih je tukaj problem. Zdi se nam pomembna tudi ureditev trgov. To moramo organizirati tako, da bodo eh, organizacije kmetovalcev imele. Uh, boljše pogoje, boljšo organizacijo in zato potrebujemo tudi bolj učinkovite ukrepe, eh, ki bodo delovali tako na eh, področju javnega kot zasebnega sektorja. Eh, tukaj moramo narediti vse, kar je v naši moči. Hvala. Pan posel Neumann. Neumann. Gospod Neumann je naslednji na vrsti. Izvolite. Valonija. Ah, Je pas suppose question, que vous voulez dire, ça. Madame la députée, madame, pas de ça. problème. Euh, gospa Neumann, sem, verjetno ste mislili mene in glede na časovno omejitev bi se rada osredotočila na dve oziroma tri točke. Nova SKP si mora ogledati oziroma razmisliti o regulaciji trgov. Tukaj moramo Eh, razmisliti tudi o eh, mlečnih kvotah, potem pravila, eh, morali bi več podarka dati samozadostnosti in samoskrbi s hrano, moramo poenostaviti in uskladiti predloge za ureditev trgov, tako da bodo kmetje lahko usredotočili svoje prizadevanja, Eh, na določene cilje, potem trajnost, to tudi mora biti pomembno načelo, ki ga moramo obravnavati horizontalno. Eh, potem ozelenitev, tudi to je eh, pomembno, vendar pa tukaj ne potrebujemo nekega velikega skoka naprej. 30 odstotkov tukaj nasprotujem predhodnim govorcem. Potem okoljski kriteriji, vse mora biti povezano s trajnostjo ter okoljskimi in družbenimi kriteriji. Na ta način se bomo lahko izognili temu, da uh, postavljamo neke standarde za države. Kmetijski proizvodi. Eh, morajo dobiti tudi določeno eh, podporo oziroma kmetje morajo imeti eh, dovolj dohodka, da bodo ostajali na podeželju in nadaljevali z dejavnostjo. Omogočiti pa jim moramo, da bodo šli še dlje, kajti so v središču samo skrbe s hrano. Zato potrebujejo posebno podporo, še posebej eh, biološki kmetovalci oziroma tisti, eh, ki skrbijo za uh, zelene površine. Potem potrebujemo tudi osnovo za novo partnerstvo med potrošniki in proizvajalci. Moramo se ozreti v prihodnost in si zastaviti bolj ambiciozne cilje. Hvala. Hvala. Stuart Enju je naslednji na vrsti. Right, sorry for the delay, chairman. Hvala in oprostite za zamudo. Sam bom kratek v nasprotju z drugimi kolegi o zelenitev. Ta ekološka območja. Imam posnete gospoda Čolosa, ki je rekel, da bo eh, vključil ta ozemlja tudi v scheme. Videli smo ta video, ampak eh, stvar še ni na papirju in to še čakamo. Potem diverzifikacija. Eh, to pravzaprav eh, tukaj ne gre za ozelenitev in to ne bo dalo takih rezultatov, kot si želimo. Vse bo eh, veliko preveč vplivalo in obremenilo majhne kmete. V Združenem kraljestvu se ne zauzemamo za monokulture tam, kjer obstajajo scheme, to bi morali upoštevati pri diverzifikaciji. Eh, pa še prag bi po mojem mnenju morali eh, precej dvigniti. Potem proteinska živila oziroma proizvodi. Eh, tukaj gre za stročnice in ne preseneča me, da je bila tukaj uvedena določena prepoved. Mislim, da to ni slaba ideja, ampak lahko eh, to predstavlja tudi izziv za STO. Eh, sam se bom ustavil tukaj pri minuti in 45 sekundah. Hvala. Zaprošu za bradi gosu, pani posel Mekintoja. Hvala. Gospod Mekintoj je naslednji na vrsti. Mekintoja. Mislite, gospa Mekintoja? Chairman, I would like to... Hvala. Rada bi se osredotočila na predlog eh, komisije v zvezi z ozelenitvijo eh, in pa dejstvi izraženimi tam. Pozdravljam prispevke članov nacionalnih parlamentov. Združeno kraljestvo tukaj predstavljajo zelo ugledni člani obeh domov parlamenta. Eh, ti so podali zelo koristne podatke. Ni uh, možno, da bi imeli enostransko rešitev za vse uh, probleme. Reforma SKP mora državam članicam omogočiti, da oblikujejo scheme po svojih potrebah in zmožnostih. Okoljske scheme, ki obstajajo v Združenem kraljestvu, so ene najboljših v Evropski uniji. In uh, vidimo, da uh, so že deležne neke uh, škode oziroma da uh, Eh, zaradi ukrepov, ki se predlagajo, eh, ne delujejo te scheme tako dobro. Eh, to, kar se zdaj predlaga, pa bi imelo nasproten učinek. Prebrala sem poročila nacionalnih parlamentov in dve tako različni državi, kot sta Italija in Finska, se strinjata, da to ne bo delovalo. Vse prepogosto vidimo, kako prihaja do nepredvidenih posledic, To bo povečalo upravno breme, stroške birokracije in bo uničilo že obstoječe scheme, ki dobro delujejo. Na koncu bomo zmanjšali proizvodno in to v času, ko nas vse skrbi varnost prehrane. Hvala. Hvala. Gospod Liderman. Pan posel Liderman. Dank, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Nemške zvezdne države natančno spremljajo reformo skupne kmetijske politike, prav tako želijo imeti besedo pri tem. Zvezdne države v Nemčiji morajo potem izvajati te sklepe in tudi same nosijo posledice. Glede reform smo si precej enaki. Mislim, da potrebujemo trajnostno in integrativno rast na področju kmetijstva in podeželja v Evropi. To pa seveda ne pomeni, da sprejmemo kar vse predloge strani komisije. Povpraševanje po visoko kakovostnih živilih in surovinah se bo še naprej večalo. To moramo pri reformi SKP ustrezno upoštevati. V prihodnosti potrebujemo kmetijstvo, ki bo odgovorno in produktivno. Naravne vire moramo spoštovati. Naj povem takole, koliko zelenitve si lahko sploh privoščimo. Ne more biti, da bi zaradi zelenitve še bolj omejevali kmetijstvo. Mislim, da moramo to povezati z neposrednimi plačili, in poskrbeti, da ne bo prišlo do večje upravne bremenitve. Sedem odstotkov, ki smo jih omenjali, to pomeni, da bi celotni, celotno področje Baden-Württemberga umaknili z trga. Višina sedem odstotkov glede eh, prednostnih območij je zelo visoka pri določenih področjih, naprimer kar zdajva kmetijsko-okoljski programi Natura 2000 ali produktivna izraba zemlje. To bi prav tako lahko upoštevali, kar zadeva male kmetije. Male kmetije bi morali biti izuzete iz te uredbe. Mislim, da so predlogi komisije glede izračuna dodatnih plačil zaenkrat nezadostni. In gospe in gospodje, pred nekaj leti smo črtali obvezno praho, še posebej sedaj, ko prihaja do vedno večjega popraševanja po hrani, zato tega instrumenta ne smemo uvajati znova. Hvala. Zdaj, čas na Veliko Britanijo, pa ni posebno rič. Hvala. Gospa Prič iz uh, Velike Britanije. Okay, eh, Hvala, gospod predsedujoči. Vesela sem priložnosti, da danes podam svoj prispevek. Hvala, ker ste nam dali to možnost. Pomembno je razpravljati o reformi SKP in da poudarimo podporo za eh, kmetijsko gospodarstvo ter ukrepe, ki ne smejo zmanjšati Eh, proizvodne uh, hrane. Predstavljam Severnoirsko v uh, parlamentu Združenega kraljestva. Pomembno je, da pride do poenostavitve pravil, kajti trenutni sistem uh, za plačila je preveč zapleten, veliko inšpekcije in plačila za leto 2011 še niso bila izvedena. Sistem mora tudi uh,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 gospod Nimi. Tak, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Opozoriti želim na to, kar je povedala gospa Irene Oskarsen. Zelo pomembno je, da bomo imeli močna pravila, ki veljajo za vse tveganje, da bi lahko prišlo do nos križi med prvim in drugim stopnjem, še posebej kar zadeva sistem izravnave. Da instrument naj bi bil v prvem stebru. Tam naj bi 30 odstotkov sredstev zagotovili za zelenito. Zdi se mi, da bi, bi to lahko bilo težko izvesti. To lahko pripelje tudi do tega, da bi številne države veliko imele od tega na področju ukrepov za boj proti podnebnim spremembam, tiste države, ki so pa že napredne na tem področju, pa bi veliko izgubile. Zato se mi zdi, da bi morali še govoriti o teh 30 odstotkih. Ne rečem, da smo proti, ampak mislim, da bi to lahko vključevalo veliko birokracije. Ti ukrepi bi lahko vodili tudi do neposrednih posredovanj na trgu v določenih državah članicah. To ni dober obet za prihodnost, zato mislim, da bi bilo namesto tega bolje, če bi lahko v drugi stebr nakazovali sredstva iz prvega stebra, tako bi države članice lahko bolje določale, kako bo prišlo do porazdelitev sredstva. Hvala. Bardzo dziękuję. W tej chwili przez Parlament Europejski pani poseł Kadenbach. Chwała, gospa Kadenbach, Europejskiego Parlamenta. Chwała, lepa. Zgleda, da delimo besedo tako prvi pride, zadnji melje. Všeč pa mi je, da imamo razpravo z predstavniki nacionalnih parlamentov. Sem poročevalka v senci za strategijo za biotsko raznovrstnost oziroma bila sem in sem tudi uh, poročevalka v senci za področje razvoja podeželja. Mislim, da zadeve obravnavam z konteksta, ki gre še korak naprej od konteksta, iz katerega prihajajo kolegice in kolegi. Tukaj želim podariti troje. Prvič, mislim, da potrebujemo teh 30 odstotkov za zelenitev iz prvega stebra, ne samo zato, ker potrebujemo biotsko raznovrstnost, ne samo zato, ker se moramo boriti za to, da dosežemo cilje na področju zaščite podnebja, ne samo zato, ker si želimo zagotoviti, da bomo izpolnili cilje v okviru strategije 2020, ampak tudi zato, ker je to potrebno zato, da bodo dejstva sprejeli tudi davkoplačevalci. Javno dobro za zelenitev javna sredstva za javno dobro, to je tisto, kar moramo upoštevati, še posebej, ko govorimo o prihodnjem proračunu za kmetijstvo. 7 odstotkov za ekološko pridelavo, to se mi zdi dobro, po mojem mnenju bi morali upozoriti še na nekaj, namreč za, na diverzifikacijo. V drugem stebru bomo okrepili to obvezo po 30 odstotkih. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli 35 odstotkov za okoljske ukrepe in danes smo že govorili nobenega zavarovanja tveganja v prvem stebru. To mislim, da spada v prvi, v drugem stebru to spada v prvi stebr. Nacionalni poslanci mislim, da bi morali razmisliti o tem, kako bi lahko vsi to spodbujali. Namreč Želimo si več denarja kot v preteklosti ali vse toliko kot v preteklosti. Evropska unija in komisija lahko porazdeli le tista sredstva, ki so v evropskem proračunu. Vem, da imamo vsi nalogo čim bolj varčevati, ampak nekatere države članice niso pripravljene zagotoviti ustreznih finančnih sredstev za Evropsko unijo in če bo Eh, to veljalo še naprej, potem mi ne bomo mogli izpolniti svoje naloge. Zato vi iz držav članic netoplačnic, prosim, poskrbite za to, da bodo države uplačale tiste sredstva, ki so jih obljubile, kajti na evropski ravni lahko evropske projekte izvajamo le, če imamo ustrezna finančna sredstva. Države članice so omenile tudi eh, možnost, namreč lasna sredstva za evropski projekt, to pa je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 se je s temi točkami ukvarjala tudi eh, upravna služba Evropske komisije, zdaj pa predstavnik španskega parlamenta, gospod Pérez La Pasarán. Hvala, gospod predsedujoči. Veliko smo govorili o SKP in sam bom povedal nekaj čisto telegrafsko, nekaj o vidikih, ki me osebno zelo zanimajo in ki jih danes nismo pretirano omenjali. Govorim o kmetijskih trgih. Poročevalec je govoril o tem, da izboljšamo učinkovitost eh, prehrambene verige. Ta veriga v Evropi ne deluje. Eh, operaterji imajo eh, veliko moč in proizvajalci zelo malo manevrskega prostora. V tem smislu bi lahko predlagali kaj več. V naši državi si želimo tudi ohraniti eh, določenih omejitev na področju sladkorja, eh, mleka, eh, vina in tako naprej. Tukaj bomo videli, kako bo deloval svežen za mleko. Želimo si tudi varnostne mreže in pa hitrega ukrepanja pri eh, shranjevanju, skladiščenju, eh, tako javnem kot zasebnem. Eh, da bi to uredili že prej, preden se sektori dejansko potopijo. Eh, ali smo za eh, reformajska pri, seveda, ampak eh, eh, kaj pa proizvodi, ki se uvozijo in ki ne spoštujejo vseh standardov, tukaj bi morali tudi še več narediti. Aktiven kmetovalec je pomemben. Tukaj moramo izključiti tiste, ki se ne ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ampak s kakšno dejavnostjo, ki je s tem povezana. Eh, potem pa eh, referenčna eh, površina, tudi tukaj bi morali še razmisliti in doseči določene konvergence. Potem pa finančne omejitve, neposredna pomoč, tukaj bi morali zagotoviti določene instrumente, da bomo kar najbolje izkoristili eh, sredstva, ki so na voljo, toliko in eh, nič več. Najlepša hvala. Zaprošam pa posel Stanislav Kalemba, Sejm Rzeczpospolitej Polskih. Gospod Kalemba iz eh, Polskega Sejma. Niestety, ale trvá... Najlepša hvala. Še vedno, nažalost, obstaja velika diskriminacija, ko gre za neposredna plačila kmetovalcem v novih državah članicah Evropske unije. Tukaj bi postavil naslednje vprašanje. Kdaj bo Evropska unija postavila jasne in transparentne kriterije za vse kmetovalce v Evropski uniji? Če tega ne bo, eh, bomo samo ohranjali to diskriminacijo pri tem ni nobene subsidijarnosti, nobene solidarnosti, ni enotnega trga. Toliko na prvem mestu, potem pa še druga stvar na polskem. E, e, prihajamo do stopne 100 odstotkov na hektar. E, plačila so torej pod mejo 80 odstotkov in ne obstaja neko soglasje med kmetovalci, da se to nekako preseže. Pa še ena stvar, eh, predlogi uredb eh, in mnoge resolucije, to bi morali eh, obravnavati kot delegirane akte in ne kot uredbe, kajti ni posvetovanja z državami članicami in to preprečuje, da bi na ustrezen način uporabili sredstva. Evropska komisija tukaj eh, ne upošteva dovolj držav članic. Pa še eno vprašanje eh, pri kriteriju naravnih katastrof, a me zanima, ali eh, se tukaj lahko porabijo krediti za boj proti naravnim nesrečam, da se ponovno doseže potencial. In kako se doseže 30 odstotkov, ko gre za proizvodno? To je paradoksalno, kaj ti eh, tukaj poteka diskriminacija do tistih eh, kmetov, ki se ukvarjajo z vzrejo živali. Eh, in sicer je enako pri plačilih v evru, v evru kot v drugih valutah. Potem me zanima, kako bomo obravnavali probleme torej na področju naravnih katastrof. Hvala. Zdaj pa predstavnik avstrijskega parlamenta. Izvolite. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod in gospodje. Upam, da boste upoštevali naše predloge in da bodo prihodni osnutki bolj ambiciozni. Spominjam se poročil Des Line in še enega drugega. In veliko predlogov iz teh poročil pogrešam v novem poročilu. V poročilu Lion, naprimer, smo imeli ofenzivni pristop do ekološke pridelave in tudi program Evers. To bi lahko bil ključni program v novi kmetijski politiki. Evropski parlament ima sedaj prvič pravico soodločanja na področju kmetijske politike. Mislim, da bi morali biti bolj ambiciozni. Zelo lepo vas zato prosim, kajti evropsko prebivalstvo od vas pričakuje dejansko soodločanje in ofenzivni razvoj kmetijske politike. To bo v interesu kmetov. Okrepiti moramo njihov prihodek pa tudi z vidika kakovosti proizvodnje, to si želijo potrošniki. Zato bi bilo dobro, če bi si pogledali trge v prihodnosti. 40 milijonov ton beljakovin uvažamo. Mislim, da je pridelava beljakovin brez gensko spremenjenih organizmov nekaj, kjer je zelo veliko priložnosti in to bi lahko uvedli. Tudi v Evropi to pomaga bojo proti podnebnim spremembam, to pomaga kmetom, to pomaga tudi trgu in to je tudi velika priložnost za to, da bomo dejansko zgradili trajnostne kmetije. Potrebujemo tudi bioakcijski načrt in če želimo biti resni na tem področju, moramo govoriti tudi o zgornjih mejah in ne pri 150 tisoč evrov, ampak pri 35 tisoč evrov, zato da bomo zagotovili poštenost med državami članicami. Balski kolegi imajo prav, tudi kolega Des ima prav. Še pred letom 2019 moramo uvesti tukaj spremembe, kajti drugače kmetom ne bomo mogli tega razložiti, še manj pa davkoplačevalcem in potrošnikom. In še nekaj, več denarja je nekaj, kar si želimo vsi. Zato ne razumem, zakaj eh, pri evropskem proračunu govorimo o krčenju sredstva na področju kmetijstva. Tega ne bi smeli sprejeti. Hvala. Hvala lepa. Naslednji. Najlepša hvala. Z veseljem prispevam k tej razpravi. Združeno kraljestvo meni, da so predlogi veliko premal ambiciozni in ne upoštevajo kompleksnosti ter dolgoročne konkurenčnosti. Eh, Prav gotovo neposredna pločila zahtevajo bistveno zmanjševanje v prvem stebru, pa tudi pozdravljamo. Uh, ukrepe za uh, razvoj podeželja, če ravno so te še vedno preveč kompleksni in ne upoštevajo dovolj subsidijarnosti in sorazmernosti. Preliminarna uh, številka za kmetijski proračun od 2014 do 2020 uh, eh, okrog 4 milijarde evrov uh, je sicer še nedokončna, ampak po našem mnenju previsoka. Seveda je vse. Uh, odvisno od eh, eh, večletnega finančnega okvira, kjer se moramo zauzemati za znižanje, ne pa za povečevanje sredstev za kmetijstvo in proračun v bistvu celoti. Eh, posamezni programi ne smejo voditi k povečevanju proračuna agregatni eh, fiskalni prenosi med državami članicami, ki se eh, vključeni v proračun, tre, eh, morajo upoštevati življenjski standard v državah članicah in biti pošteni ter sprejemljivi za vse. Eh, prenos SKP-ja z EU na države članice je dobrodošel. Seveda države članice imajo različna mnenja, ki jih je pa seveda upoštevati treba, tako kot tudi mnenje Združenega kraljestva. Zdaj, pa posel Rubiks. Hvala, gospod Rubiks. Ja, pa vdes prek sedete. Mes pršim javta. Najlepše hvala. Govorimo o problematiki, ki je predmet razprave že dolgo časa, že več kot dve leti razpravljamo o reformi SKP-ja. Zelo mi je všeč, da se že kaže osnovno ogrodje te nove reformirane politike. Strinjam se z večino govornikov, ne bom ponavljal, sam bi izpostavil eno zadevo. Baltske države, pa tudi nekatere druge, si želijo poštene razdelitve neposrednih plačil. Tukaj ne gre le za delovanje svobodnega trga glas, eh, glas, volilci v Latviji so me eh, prejšnji teden prosili, da o tem spregovorim. Naši kmetje ne morejo biti konkurenčni in zaradi tega zapuščajo podeželje, prodajo svojo zemljo in ta, to kmetijsko zemljo kupujejo uh, bogati ljudje iz zahodne Evrope, ki je. G, sedijo drevje, po drugi strani pa govorimo, da potrebujemo uh, več hrane in varnostno bavo. Prava smer je bolj poštena porazdelitev. Uh, neposrednih plačil. Ta predlog je v tem smislu bolj pošten, vendar to samo po sebi ni dovolj. Predlog je treba še izboljšati in vsi morajo dobiti vsaj 80 odstotkov poprečja. Trenutno govorimo o 65 odstotkih. Prosim, najdite en ta milijon, ki je potreben za izboljšanje predloga. Hvala. Aruvat, španski parlament. <clears throat> Hvala gospod predsedujoči, zelo na kratko. To priložnost želim uh, izkoristiti za to, da izpostavim uh, eno temo. Govoril bomo o platformi, ki jo predstavlja Evropski parlament, kot tudi nacionalni parlamenti. Eh, to je skupna tema, skupna vsem državam in vsem ozemljem, ki jih zadeva skupna kmetijska politika. In Eh, to je tudi tema izseljevanja eh, prebivalstva, ki eh, smo mu pričali v številnih regijah v EU. Mislim, da je to pravi trenutek, da z te skupne platforme zagotovimo nove vire. Nočem govoriti o tem, da bi sredstva iz drugega stebra namenili za določene cilje. Mislim, da je to dobra priložnost, da prepričamo svet in komisijo, da se zagotovi neka nova formula. Ta nova formula mm, zadeva vse, vse države članice. Cili pa so, da se ohrani prebivalstvo na podeželju, da se spodbuja nova delovna mesta in da se poišče alternative za kmetijsko eh, dejavnost. Eh, imamo kar nekaj eh, sredstev, eh, kmetovalcev pa je vse manj in zato smo odgovorni vsi. Govorimo o ukrepih in dejavnostih, no, vendar pa je to tema, ki jo moramo še raziskati. Namreč govorimo o tem, da se da več podpore majhnim in srednjim podjetjem, ki bodo zagotavljala delovna mesta predvsem za ženske Potem gre za dostop do tehnologij, gre za infrastrukturo, eh, za nove eh, okolju prijazne tehnologije, za eh, podporo ustvarjanju novih delovnih mest, predvsem prek zasebnih pobud. Hvala. Hvala lepa. S tem je seznam govornikov konec. Zato bodo besedo dobili poročevalci. Kopole Santos 4 minute, ostali pa 2 minuti. Prezident, eu eh, enchi o meu bloco notas com eh, as 40. Hvala lepa. 44 govornikov smo imeli, moja beležnica je že čisto polna. Mislim, da njihove besede dejansko odražajo razpravo, ki smo imeli tudi v Evropskem parlamentu. Vprašanje neposredne pomoči, vprašanje poenostavitve postopkov, to so bili tisti glavni pomisleki, ki. ki smo že večkrat slišali, tudi selenitev je nekaj, o čemer smo govorili, želimo si širši katalog okrepov, želimo si več prožnosti za države članice. Vsi vaši pomisleki so pomisleki, ki smo jih v Evropskem parlamentu že podrobno obravnavali. V mojih poročilih bom poskušal to zreducirati in najti skupno platformo seveda je soglasje še precej oddaljeno. Najprej moramo najti soglasje v parlamentu, potem pa to predstaviti kmetijskim ministrom na svetu. Strinjate se kot poslanci, da moramo tako vi kot tudi mi čim bolj okrepiti svoje stališče, zato da bomo imeli močno in odgovorno stališče. Samo, če bomo skupni, če bo parlament enoten, se bomo lahko uprli svetu in komisiji. Šibek parlament ali razdeljen parlament ne bo mogel uveljaviti svojega vpliva. V različnih političnih skupinah moramo sodelovati zato, da poskušamo najti skupno stališče, ki bi ga lahko podprli vsi. Zapisal sem si glavna vprašanja, ki ste jih omenili in v dveh minutah mi prav gotovo ne bi uspelo predstaviti vseh podrobnosti, ampak zagotavljam vam, da sem si jih zabeležil in da jih bom upošteval. S pomočjo nove tehnologije bomo poskusili ohraniti stik, na številne načine lahko izmenjujemo zamisli in veliko pozornosti sem namenjal poz, eh, prispevkom ljudi danes, pa tudi tistim prispevkom, ki smo jih dobili po pošti. Z veseljem bom stopil v dialog ali izmenjam mnenje s komarkoli, vsak, ki mi želi poslati svoj prispevek, ga bom z veseljem prebral. Do 10. julija imamo čas za vložitev predlogov sprememb, čeprav se to lahko še spremeni. In do takrat bomo poskusili pripraviti kompromisne predloge sprememb in upam, da bomo lahko upoštevali čim več vaših pomislekov. Hvala lepa za vaše prispevke s tem bomo prav gotovo lahko izboljšali svoje delo. Hvala lepa. Hvala lepa. Poudariti želim, da lahko še naprej razpravljamo med poročevalci in drugimi. To lahko teče po elektronski pošti, kakorkoli že. Sedaj pa gospod Danta. Merci, monsieur le président. À mon tour, je voudrais... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej naj se zahvalim za vse prispevke, ki smo jih slišali, kako je povedal Luis Capula Santos. Mislim, da to dobro odraža razprave, ki smo jih imeli tudi v odboru v tem parlamentu. Številni ste se strinjali glede skupne SUT, številni ste poudarili potrebo potem, da okrepimo pogajalsko moč proizvajalcev, tudi kar zadeva lasništvo. Tukaj se vsi strinjamo, da je to nojno potrebno za gladko delovanje trga. To je nekaj, s čemer se strinjamo tudi v odboru. Mislim, da je nekdo iz Nemčije dejal, da konkurenčnost ni najbolj ključna naloga. Ampak mislim, prav nasprotno, šest mesecev že delam na, tej, na tem vprašanju, natančno poslušam besede drugih in eh, upoštevam tudi pravno prakso iz različnih držav članic. Zagotavljam vam, da je raznovrstnost vir slabega delovanja trga in to vodi do nepoštene in nelojalne konkurence med proizvajalci v različnih državah članicah. Omenjali ste tudi različne pridelke, naprimer vino. Predlagam, da uvedemo pravice do zaste, zasaditve in sicer z točno določenim datumom. Iz leta 1670 imamo sklep sodišča in tako bi lahko pripravili časovnico, kar zadeva sladkor in usporednice z mlekom. Poročevalec me lahko popravi, če se motim, ampak z svežnjem o mleku smo naredili prvi korak in mislim, da bomo pripravili dobro osnovo za to, da odpravimo mlečne kvote, ki naj bi potekle leta 2015. Hvala se, da pa gospod Lavija. Ja, tudi sam se moram iskreno zahvaliti za vse prispevke, ki smo jih danes slišali od predstavnikov nacionalnih parlamentov. Mislim, da sem zaznal v mnogih prispevkih, zahtevo potem, da Evropski parlament v celoti igra svojo vlogo so zakonodajalca in da bolj eh, pogumno kot do sedaj eh, postavi zahteve za ustrezne spremembe eh, predloga komisije za reformo SKP-ja. Ravno tako se mi je zdelo, da sem v mnogih eh, prispevkih eh, zaznal spoštovanje do naših naporov za poenostavitev. Pripričani smo, da eh, se morajo eh, kmetje veliko več ukvarjati z samim kmetovanjem in prodajo svojih izdelkov in eh, porabiti čim manj časa za izpolnjevanje obrazcev in, in poročil. In zaradi tega se mi zdijo določeni predlogi zelo sprejemljivi, ampak za vašo podporo, za vašimi usmeritvami, Eh, lahko dosežemo še več, da zmanjšamo eh, birokratsko breme na plečih kmetovalcev. Razen tega eh, je bila zanimiva razprava o ozelenitvi, o, zelenitvi, o omejenosti eh, plačil ali omejevanju plačil za ozelenjevanje ali pa tudi eh, sankcije, ki gredo čez bazično plačilo. Seveda imamo eh, različne.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 Eh, veliko izzivov je pred nami, to je jasno. In eh, še posebej tukaj izstopa vprašanje okoljevarstva. Zanimivo je, kako se bomo tega lotili, ko gre za Baltsko morje. Vemo, da je to zelo onesnaženo in to zadeva Polsko, Dansko in Nemčijo. In seveda ver problema je na enem mestu, vendar so posledice. Uh, Eh, vseobsegajoče. In to je podobno kot z neposrednimi plačili. Poskušali smo eh, se inovativno lotiti reševanja tega problema in zagotoviti neposredno eh, plačila, ki bodo zadovoljiva za vse. Trgi kmetijskih izdelkov uh, si zaslužijo podporo ustrezno podporo glede na njihovo vrednost. In seveda ne mogoče je uh, govoriti o enakosti uh, pri uh, razporeditvi neposredne pomoči in to čez noč. To bi prav gotovo povzročilo veliko uh, nesorazmeri in izkrivljanja. Uh, vendar je pomembno, da v bodoče zagotovimo neposredno plačila bolj v smer inovativne pomoči, ki bo pomagala tistim, ki aktivno kmetujejo in seveda istočasno zagotavljajo eh, naravno sor, eh, sorazmerje, eh, ravnotežo z okoljem. In upam, da bomo to dosegli. Politič. Hvala lepa. Opozoriti želim še na nekaj podrobnosti, ki jih nismo omenili, kohezijska politika in drugi stebr v zvezi z razvojem podeželja. Govorimo o kmetijski politiki, to zadeva različne prednostne naloge. Gre pa tudi za to, da bi kohezijsko politiko lahko izkoristili za podeželje. To je problem, ki si ga moramo zastaviti. In še en problem intervencije. Kar zadeva intervencije, mislim, da tu gre posebej za žitarice. Ta trg določa številne vidike in tukaj bi morali opraviti še nekaj dela. To je eden od pomembnih elementov, kjer bi lahko bili aktivni. In še na koncu problem pri novih instrumentih v skupni kmetijski politiki je naslednji. Naprimer, krediti za naložbe in druge krediti in potem plačila. Kmetje bojo, bodo morali sprejeti odločitve v zvezi s kmetijami, na to bodo vzeli kredite pri bankah in če so krediti cenejši, potem to pomeni tudi ustrezne preference. Subvencije za kredite in naložbe bi bile prav gotovo rešitev. Na koncu želim povedati, da je prava škoda, da je proračun tako nizek. To so omenjali že številni kolegi in kolegice. Zahvaljujem se vsem za to, da ste se odeležili današnje seje, da ste predstavili svoje argumente različni, različna mnenja smo slišali, mislim pa, da potrebujemo skupne rešitve. To pričakujejo kmetje in to pričakuje tudi Evropa. Mislim, da bi morali s to razpravo nadaljevati. Mislim pa tudi, da se ne sme uveljaviti samo Evropski parlament, ampak tudi nacionalni parlamenti. Počasi smo pri koncu. Vse vas vabim na zakusko, ki vas čaka zunaj pred dvorano. Koordinatorji se bodo prav tako se še sestali, zato prosim, da ostanejo tukaj, zahvaljujem pa se tolmačem. In, kakor sem dejal, koordinatorji bodo imeli sedaj zasedanje vsem želim lepo pot domov in upam, da bomo razpravo o evropskem kmetijstvu nadaljevali.